Okay, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, gospe in gospodje, prosim, zasedite svoja mesta, tako da bomo lahko pravočasno začeli. Vsi veste, da imamo kar strog urnik za danes popovdne. Najprej bi rad pozdravil gospoda Valdisa Dombrovskisa, ki je izvršni podpredsednik Evropske komisije in ki je zdaj odgovoren za um, gospodarstvo, um, tukaj pa je kandidat za komisarja za trgovino. Gospod Dombrovski si je že član komisije in zato bi vas samo spomnil na namen tega zaslišanja, te predstavitve. Tukaj se bomo res osredotočali samo na trgovinska vprašanja in ne na uh, druge obveznosti ali zaveze. Na začetku tega tedna smo prejeli pisne odgovore na vprašanja, ki smo jih zastavili gospodu Dombrovskisu in te odgovore ste vsi prejeli. Odgovori pa so objavljeni tudi na spletni strani parlamenta. Rad bi poudaril tudi to, da se je gospod Dombrovski v teh odgovorih zavezal eh, k temu, da ne bo eh, sprejel izvajanja eh, nobenega začasnega trgovinskega sporazuma, dokler ne bo dobil za to odobritev parlamenta. In to je zelo pomembno za demokratični organ Evropskega parlamenta. Rad bi vas obvestil tudi, da odbor za pravne zadeve ne ugovarja tej predstavitvi oziroma zaslišanju. Torej, nobenega zadržka um, nimajo proti temu, da gospod Dombrovski spostane komisar odgovoren za trgovino. No, najprej bi na kratko predstavil strukturo tega zaslišanja. Mislim, da so stvari precej jasne ker je vse to predvideno tudi v našem poslovniku. In jasno moramo zagotoviti, da bomo dali gospodu Dombrovskisu eh, primerno in pravično možnost, da se predstavi, da predstavi svoja mnenja. Tako da bo gospod Dombrovskis na začetku dobil 15 minut za eh, svojo uvodno izjavo. Potem pa bomo dobili še 25 vprašanj članov. To bo organizirano v dveh krogih. V prvem krogu bo spregovorilo sedem koordinatorjev političnih skupin v našem odboru, v drugem krogu pa bomo dobili še 18 vprašanj članov in članic odbora in, ta, in pa morda tudi eh, članov in članic pridruženih odborov. Za vsako vprašanje bo na voljo pet minut. Za samo vprašanje ena minuta, torej član bo postavil vprašanje v eni minuti, gospod Dombrovski bo odgovoril v dveh minutah. In potem, če bo to potrebno, bo isti član imel še možnost postaviti dopolnilno vprašanje. Eh, ki bo tudi lahko trajalo največ eno minuto in gospod Dombrovski bo potem na to eh, dodatno vprašanje odgovoril tudi v eni minuti. In moram povdariti tudi to, da ta dopolnilna vprašanja morajo biti res dopolnilna. Tukaj se ne, smevate, ne smete lotevati eh, novih tem in novih vprašanj. In če se bo to zgodilo, potem takega dopolnilnega vprašanja sploh ne bom dovolil. Kolegi, res uporabljajte ta dodatna vprašanja zato, da odgovor eh, postane bolj precizen, če mogoče v prvem krogu, v prvem vprašanju eh, niste dobili natančnega odgovora, natančnih datumov, natančne časovnice ali kaj podobnega. Po teh 25 vprašanjih in odgovorih pa bo gospod Dombrovski dobil besedo še za povzetek, ki bo lahko trajal približno 5 minut. Ta predstavitev bo omejena na 3 ure in res bom strog pri omejevanju časa. Hmm. Eh, kolega ob meni bo tudi nadzoroval eh, čas in bo izklopil mikrofon, če boste presegli svoj čas. Danes je na voljo tolmačenje v 23 jezikov, tako da vsak govorec lahko uporabi svoj jezik. In rad bi tudi vse govorce spomnil, da govorite jasno in ne prehitro, tako da bo vaša izjava lahko pretolmačena. In ker smo demokratičen organ, bomo tudi prenašali to zaslišanje na spletni strani Evropskega parlamenta. In tudi kasneje bo možno dostopati do videoposnetka te predstavitve na isti spletni strani. Dobrodošli vsi skupaj, eh, dobrodošli vsi obiskovalci, eh, vsi, ki nas spremljate po svetu. Mislim, da obstaja veliko zanimanje za to zaslišanje, kajti trgovinska politika je zelo pomembna in se trenutno sooča z hudimi napetostmi. Že pred epidemijo, še posebej pa med epidemijo, so se te napetosti zaustrile, veliko držav in politikov skuša odpreti Pandorino skrinico protekcionizma. In sam mislim, da to ni prava pot v globaliziranem svetu. Mislim, da bi morali ustrajati pri trgovinskem sistemu, ki temelji na pravilih. Moramo pa ta pravila oziroma ta sistem tudi še izboljšati. Samo tri točke bi še omenil, dobavno verigo, izvajanje in pa ozelenitev. Epidemija je jasno pokazala, da eh, trenutne eh, dobavne verige niso vzdržne, da so Eh, krhke in ne dovolj odporne. To se je pokazalo v času krize. In res moramo razmisliti o tem, kako narediti te dobavne verige bolj odporne, bolj stabilne, da bo to v interesu tako proizvajalcev kot potrošnikov. Kot ti je Shakespeare rekel, eh, bolje tri ure prezgodaj kot ena minuta prepozno. In mislim, da bi morali biti eh, zelo natančni pri dobavnih verigah. Treba je zagotoviti, da bodo te verige pravične in odporne. Tudi gibanje proste trgovine mi je zelo pomembno na trgovinskem področju in naš odbor to vedno podpira. Vedno spodbujamo prosto in pravično trgovino. Potem naslednja tema, ki je pomembna, je izvrševanje. Pregledati je treba naše trgovinske sporazume in zagotoviti, da se pravila in dogovori spoštujejo. Ne samo, da so napisani na papirju, ampak da um, jih tudi izvajamo v praksi. To bo ena od dožnosti naslednjega obdobja. Namreč, da zagotovimo, da se upoštevajo vsa poglavja, ne samo trgovinska poglavja, ampak tudi druga, da bomo res uh, v celoti izvajali trgovinske sporazume. Izvajanje pa je pomembno tudi na drugih področjih, eh, kjer nas prizadevajo naprimer nepoštene trgovinske prakse naših partnerjev. Tako da me res zanima, ali bomo dobili kakšen nov instrument eh, za izvajanje, eh, s katerim bomo lahko branili naše interese. Kaj nam bo o tem povedal gospod Dombrovskis? In kar se tiče prijateljev na drugi strani Atlantika. Eh, določena njihova dejanja so prizadela naše MSP-je in treba bo podati odgovor na to. Eh, poleg tega se bo treba soočiti tudi z nepravičnimi subvencijami eh, pri Boeingu, naprimer. Komisija bo morala odgovoriti tudi na to vprašanje. Potem pa je ena od pomembnih tem tudi ozelenitev. Mm, to je pomembno za Evropo, pa tudi za naše člane in članice. Eh, treba je trgovino izvajati vedno v povezavi z ozelenitvijo. In mislim, da je to izziv, ki je pred nami. Namreč, kako zeleni dogovor vključiti v trgovinsko politiko? Imeli smo že razprave tudi o mehanizmu za prilagoditev oglika na mejah. To je en vidik, ampak to ni edina možnost za ozelenitev trgovinske politike. Imamo tudi zeleno blago, storitve, potem subvencije na tem področju, pravila, vse to bi moralo biti predmet razprave, tako da bo trgovina postala bolj okolju prijazna. Še dva eh, institucionalna vidika bi rad izpostavil. In sicer gre za teme, o katerih govorimo tukaj v odboru INTA. Gospod eh, Dombrovski, s, eh, sam sem podal zdaj kratek pregled eh, te tematike. Zelo težko bo pokriti vso to tematiko, vsa ta različna vprašanja, ampak po drugi strani je trgovinska politika ena redkih politik, kjer ima izključno pristojnost Evropska unija. In zato bi res rad eh, poudaril, da mm, bo delo komisarja za trgovino vas polno zaposlilo. In kar se tiče eh, eh, pravila parlamenta za nadzor trgovinske politike, mi menimo, da mora komisar za trgovino biti zavezan eh, v celoti eh, in osebno temu odboru in sodelovanju z našim odborom, tako da bomo vedno lahko imeli iskreno izmenjavo mnen o različnih trgovinskih politikah in ne, da nas boste vključili šele potem, ko bo že vse izvedeno. Pa še dve institucionalni pripombi. Gospod Dombrovskis, zdaj vam bom dal besedo za 15 minut, tako da nam podate svoje uvodne besede. Izvolite. Člani in članice parlamenta, dragi gospod predsednik, Zelo sem počaščen, da mi je predsednica von der Leyenova zaupala trgovinsko politiko in zahvalil bi se vam tudi za priložnost, da vam spregovorim danes in da tudi orišem izzive na trgovinskem področju v naslednjih letih. Rad bi vam podal tudi širšo perspektivo razvoja. Upam, da vas bom prepričal. Soočamo se eh, z velikimi izzivi, ampak eh, V Latviji pravimo, da če imaš roke, lahko tudi delaš. Um, bil sem eh, vključen v Evropski parlament eh, in se mi sodelovanje z vami uh, zdi ključnega pomena. Sam sem bil zdaj odgovoren za področje gospodarstva, ki služi ljudem. Na ta način lahko ljudem zagotovimo um, dobra delovna mesta, tudi trgovina lahko to naredi, ampak trgovina je več kot samo trgovina. Trgovinska politika mora narediti več za to, da se bomo soočili z izzivi našega časa. In zato tudi zdaj izvajamo pregled naše trgovinske politike v sodelovanju z vami in pa z vsemi akteri ter civilno družbo. Bom pripravil nov načrt za trgovinsko politiko. Ta načrt se mora pa uvrstiti v naš širši načrt za trajnostno in digitalno tranzicijo. Ta načrt mora biti um, modern, mora podpirati naše geopolitične cilje in pa tudi naše vrednote. Treba je povečati možnosti za naša podjetja povsod po svetu. Ukrepiti je treba naš nabor orodij, zato da se bomo lahko branili pred nepoštenimi praksami. Poleg tega moramo pokazati tudi svojo moč. Eh, kot trgovinska velesila in uh, uh, si prizadevati za globalni vpliv. Samo Evropa z močno trgovino bo lahko oblikovala prihodnost in uh, zato bo treba tudi reformirati trgovinsko politiko, ki temeli na pravilih. Uh, treba je izhajati iz trajnostnih razvojnih ciljev, uh, prizadevati se je treba za. Eh, pravično in prosto trgovino, eh, k temu spodbujati tudi partnerje in treba je povečati našo vodilno vlogo pri upravljanju z našimi trgovinskimi odnosi. Ena mojih prvih prioritet bo, da se eh, reformira globalno ekonomsko upravljanje, ki temelji na pravilih. Tukaj imamo STO, ki hitro ureja spore in zagotavlja enake možnosti vsem. Tako STO potrebujemo, potem potrebujemo tudi STO, ki bo osredotočena na trajnostne razvojne cilje in ki se bo odzivala na digitalno revolucijo in izkoristila vse potencial, ki ga ta prinaša. Eh, sam se bom posvečal e-trgovini. Zelo pomembno bo tudi, da spoštujemo eh, pravila varstva podatkov, ki so zapisana v GDPR. Evropa ima vpliv in pa tudi verodostojnost, da lahko vodi na tem področju. No, kar se tiče pandemije, smo že podali določene predloge glede trgovine in zdravja, eh, predvsem, ko gre za trgovanje z medicinskimi pripomočki in zdravili. Ehm, Bom pa podal tudi pobudo v okviru STO, ki se osredotoča na zeleno trgovino in trajnostno trgovino in o tem vas bom tudi čim prej obvestil. No, kar se tiče trajnosti in pa podnebja, tukaj trgovina lahko eh, prinese bistvene rezultate. Glede trajnostnih eh, financ eh, sem že veliko naredil. Evropska unija je prva regija v svetu, ki je bila dejavna na tem področju in zdaj to širimo. Eh, sam nikoli nisem izhajal od zgoraj na vzdolj, ampak sem vedno iskal zavezništva. In moj pristop bo ostal enak. Želim sodelovati s partnerji. S takim sodelovanjem bo Evropa dosegla rezultate. Eh, naši trgovinski eh, dogovori zdaj vsebujejo tudi eh, trajnostne cilje, poglavja na temo trajnosti in okolja in to želim še okrepiti. Imamo pa tudi novega glavnega uradnika za izvrševanje trgovine. Komisija bo tudi zagotovila, da se spoštujejo cilji iz pariškega sporazuma. Več bomo naredili tudi za enakost med spoloma, za eh, opolnomočenje žensk in eh, seveda se bomo borili proti delu otrok. Eh, v te, ta poglavja trgovinskih sporazumov moramo uvesti še določene elemente in jih še okrepiti. Poleg tega pa je treba tudi omeniti izziv trajnosti in eden izmed glavnih izzivov je, da zaščitimo Amazonijo. Sedaj se seveda tudi pogovarjamo z državami Merkosurja, kjer imamo tudi ogromno prednosti. Ta sporazum je te, ki je že kar nekaj let, 20 let smo potrebovali, da ga oblikujemo. In poglavje o trajnosti je tudi najbolj napreden od vseh poglavij v ostalih prostotrgovinskih sporazumih. Ne na zadnje moram tudi povedati, da to poglavje tudi vsebuje zaveze za izvrševanje pariškega sporazuma. Je pa tudi res, da razumem določene skrbi civilne družbe in naših državljanov. Zato moramo podvojiti, okrepiti naše napore, da bi še bolj zaščitili Amazonijo. To bo tudi ključnega pomena pri ratifikaciji samega sporazuma. Odprtost pa je tudi tesno povezana s poštenostjo. Če hočemo okrepiti našo zavezanost, moramo tudi sodelovati z vsemi partnerji, okrepiti pa tudi izvrševanje in samo obrambo. Mislim, da moramo biti bolj odločni. Moramo zaščititi naša podjetja, zavarovati naše strateške interese, okrepiti vzajemnost in tudi omogočiti enake pogoje za vse uradnik za izvrševanje bo tudi odgovoren za vsa ta vprašanja. Med njimi so recimo zaščita naših delavcev, kadar trgovinski partnerji ne spoštujajo naših pravil. Poleg tega bom tudi okrepil naš nabor ukrepov na področju izvrševanja. Upam, da bomo čimprej tudi posodobili zadevno uredbo. Treba je tudi okrepiti vsa orodja glede obrambe. To pa še ni vse. Sprožil bom nov pravni instrument glede tujih subvencij na notranjem trgu Evropske unije. Potem pa še mehanizem za pregled za neposredne zunanje naložbe, tudi ta mehanizem mora delovati. Ne na zadnje pa si bomo pogledali tudi mednarodne instrumente za javne razpise. Prej sem že omenil nepoštene trgovinske prakse in naslednje leto bomo tudi podali nov zakonodajni predlog na tem področju. Mislim, da se moramo bolj zaščititi to pa lahko storimo na takšen način, da še bolj zaščitimo naše MSP-je, da bodo imeli še več koristi od prostotrgovinskih sporazumov. To je ključnega pomena za našo prihodnost, kajti 85 odstotkov vse gospodarske rasti bo naslednje leto potekalo zunaj Evropske unije. Prav zaradi tega bomo tudi spostavili poseben portal za dostop do trga, vse bo na enem mestu in MSP-ji bodo lahko tako dostopali do vseh teh informacij in seveda tukaj računam tudi na vašo podporo in na vašo udeležbo. Naša globalna partnerstva morajo biti močna čez atlantski strateški sporazum je seveda nujen za naš razvoj. ZDA so seveda zelo pomemben, ključni trgovinski partner. Sam bom oživil to partnerstvo, zlasti na področju tehnologije, obdavčenja, multilateralizma in kar zadeva industrijske subvencije. Nedavni sporazum glede zmanjševanja tarif je tudi sestavni del teh naših naporov. Če pa bodo seveda ZDA še naprej ukrepale enostransko, pa bo Evropska unija tudi zaščitila naše interese in se bo tudi sorazmerno odzvala na te enostranske ukrepe. Sedaj pa še nekaj besed o Kitajski. Sedaj moramo nadaljevati sodelovanje s Pekingom. Sedaj tudi predsedujem sodelovanju s Kitajsko in imam zelo dober pregled na tem, kar se dogaja na Kitajskem, kakšno je sodelovanje med Kitajsko in Evropsko unijo. Poleg tega pa bomo tudi s Kitajsko zaključili celovit trgovinski in naložbeni sporazum. Je pa res, da mora biti to partnerstvo uravnoteženo. Naša podjetja na Kitajske morajo imeti enake pogoje in tudi dostop do trga sedaj pa še Afrika. Afrika je ključen partner za Evropo. Z njo smo povezani in ima tudi največ obetov za gospodarsko rast. Do leta 2050 bo. Afrika predstavljala 75 odstotkov vse rasti v povezavi z delovno silo. Mislim, da moramo res zgraditi odporno dobavno verigo in še bolj vlagati zlasti v tiste sektorje, kjer obstajajo vzajemni interesi. Moramo imeti sporazum med celino in celino, se pravi med Evropsko unijo in Afriko. Potem pa še sosednje države Evropske unije to ima tudi geopolitične razsežnosti. Ne smemo pa pozabiti na vse kandidatke, pa tudi na nove, morebitne kandidatke z posebnimi trgovinskimi ukrepi. In upam, da bo tudi ustrezna zakonodaja sprejeta pravočasno na tem področju. Sedaj pa še nekaj besed glede Združenega kraljestva tako za Evropsko unijo, kako za Združeno kraljestvo je pomembno, da imamo tesne trgovinske odnose, ampak napredek je odvisen od obeh. Od naših zavez in tudi od zavez Združenega kraljestva, skladno z sporazumom o odstopu. Komisija in parlament sta na tem področju tudi zelo jasna in odločna. Dragi poslanci, drage poslanke, vse, kar sem povedal, bo tudi povezano z našim pregledom trgovinske politike. Hočemo seveda ubrati nove smernice za trgovinsko politiko, vse pa bo temeljilo na odprti strateški avtonomnosti Evropske unije. Po potrebi se bom vedno vrnil v Evropski parlament in vam bom tudi pojasnil sproti vse naše nove ukrepe. Hočemo imeti pristop, ki bo vključujoč, zato bomo imeli tudi dialoge civilne družbe, ki se bodo začeli naslednji mesec. Preglednost je ključnega pomena. Jaz bom vedno zelo pregleden in transparenten v zvezi z Evropskim parlamentom. Poleg tega pa bi rad zagotovil tudi vsem koordinatorjem skupin, da sem si vse zabeležil, kar ste dejali, tudi glede tega, kar vam je obljubil moj predhodnik. Čisto na koncu pa bi seveda želel povedati, da živimo v časih brez primere v naši zgodovini, tako doma, kakor tujini se soočamo z hudimi izzivi. Moramo sodelovati na takšen način, lahko res skredimo močno Evropsko unijo tako, da bo tudi naša trgovinska politika odporna na nove izzive. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. Hvala za to predstavitev, pa tudi za uri vseh zavez. In res hvala, da ste za svojo predstavitev porabili natančno 15 minut. To je zelo obetavno. Sedaj pa politične skupine vsak koordinator ima na voljo pet minut, dve minutni odgovor, morda še dopolnilno vprašanje in potem en minutni odgovor. Kristof Hansen za LS izvoli. Hvala za besedo, predsedojoči, hvala tudi gospod Dombrovski za to predstavitev. Ja, zelo dobro poznate trgovinsko politiko, kajti bili ste že odgovorni za gospodarski sklop znotraj Evropske komisije in se tudi predsedovali gospodarskemu dialogu s Kitajsko. Moje vprašanje pa je povezano z transatlantskimi odnosi. Phil Hogan je izpogajal prvi dogovor za zmanjšanje tarif v zadnjih 20 letih z ZDA. To je seveda velik preboj, velik napredek. Zanima me, kako boste nadaljevali na tem področju, kako boste nagradili njegovo delo in kako boste to tudi uporabili pri arbitraži v okviru SWO-ja v zvezi s primerom Boeinga. Ne vem, kako boste ukrepali na tem področju. Potem pa še drugo vprašanje, to je povezano z Brexitom kakšna bo vaša vloga na tem področju, zlasti v naslednjih tednih, kajti nismo dobili nekaj konkretnih rezultatov. Sedaj pa gospod Dombrovski, izvolite. Hvala za ti dve vprašanji. Nekaj o ZDA in za našimi odnosi z ZDA. Ja, ti odnosi so seveda zelo pomembni, kajti ZDA so naš največji gospodarski partner. Zato moramo seveda nadaljevati z izboljšanjem in z izgradnjo teh trgovinskih in gospodarskih odnosov. Omenili ste sporazum za zmanjševanje tarif, to je bil seveda velik napredek, sedaj jih ne povečujemo več, ampak jih zmanjšujemo. To je preboj, s tem se strinjam. Tako je nadaljevati moramo z sodelovanjem, tudi uh, na področju multilateralizma. Kajti, če želimo res korenito reformirati STO, potrebujemo tudi ZDA. Glede tekočih primerov, Airbus, Boeing, naš pristop je bil tukaj zelo jasen. Hočemo imeti poravnavo znotraj STO-ja. Pogovarjal sem se tudi z veleposlanikom in našli smo tudi nekaj formalen predlog za začetek teh pogajanj, se pravi, izhodišča so zelo jasna, mi pa smo tudi zelo jasni. Če ne bomo imeli tega dogovora, potem bo Brusel tudi naložil naše tarife skladno z predpisom STO-ja v zvezi z primerom zadevo Boeing. Se pravi, če dogovora ne bo, bomo pač upoštevali to, kar je razsodila STO. Ampak upamo, da bo ZDA res omaknila svoje tarife in potem bomo lahko seveda nadaljevali z našim sodelovanjem. Glede Brexita, ja, sedaj smo res v kritičnih trenutkih, ta mesec moramo doseči ta dogovor, do sedaj nismo bili priča nobenemu napredku na področju enakih pogojev ribištva. pa še enotnega trga. Združeno kraljestvo se mora še bolj potruditi, če hočemo seveda doseči preboj. Najlepša hvala, pa še dopolnilno vprašanje. Hvala glede prvega vprašanja. Z veseljem pričakujemo te, kar se bo zgodilo 4. novembra. Morda bo Trump predsednik še štiri leta, morda pa bomo imeli novega predsednika v ZDA. Se pravi, kako se pripravljate na te scenarije, potem pa še dopolnilno vprašanje v zvezi z Brexitom, kakšna bo vaša vloga na tem področju? Sicer boste usklajevali gospodarski sklop, ne vem, kakšna bo vaša vloga. Hvala za ti dopolnilni vprašanje. glede dveh scenarijev po ameriških volitvah. Ja, saj daj ne moremo špekulirati o dokončnem izidu, ampak moramo seveda sodelovati z ZDA. Morda bo za novo administracijo laže, kajti trenutna administracija administracija dejansko podpira enostransko ukrepanje, kar seveda tudi vodi do številnih napetosti in problemov. Kakorkoli, moramo sodelovati z ZDA in to smo tudi uh, storili pri samem dogovoru v zvezi z tarifami, pa še Brexit. Tako je, ko se dejali trgovinska pogajanja, potem pa še globalno gospodarsko sodelovanje na različnih področjih, tudi pri finančnih storitvah, za katere sem bil tudi sam odgovoren. Mora pa biti Združenemu kraljestvu zelo jasno, morajo spoštovati dorečene dogovore, to je predpogoj za to, da bomo imeli dobre odnose z njimi. Hvala sedaj pa za Katlin van Bren za socialiste in demokrate. Hvala za besedo, predsedujoči. Na začetku ste dejali, da je trajno za vas zelo pomembna, gospod Dombrovski. Poleg tega ste tudi dejali, da hočete ukrepiti izvrševanje samega poglavja znotraj SETO. Moje vprašanje pa je naslednje. Zanima me, dokdaj bo komisija pripravila sam predlog za boljše izvrševanje poglavji v zvezi z SDO, katere službe bodo tukaj sodelovale. To je moje prvo vprašanje, potem pa še drugo vprašanje. Ali boste tudi razmislili o mehanizmu, ki temelji na sankcijah, kadar ne bo izvrševanja. Potrebujemo izvrševanje. Izvrševanje brez sankcij, ne vem, ali je zelo učinkovito. Poleg tega me tudi zanima, ali bo to tudi povezano z sporazumom v zvezi z Merkosurjem. Prej ste tudi omenili Amazonijo, zanima me, kaj boste storili tudi na področju boja proti krčenju gozdov. Hvala za obe vprašanji. Izvrševanje in izvajanje poglavi STO-ja je treba okrepiti in trenutno izvrševanje ni dovolj dosledno. Moramo ločevati med trenutnimi sporazumi in novimi. Pri obstoječih moramo seveda del delati na izvrševanju, poleg tega pa bomo tudi obrali bolj sistematičen pristop, kjer bomo sodelovali tudi z civilno družbo. osem let smo potrebovali za to, da se je sprožila celotna zadeva v zvezi z Južno Korejo. To je pač en primer naših prizadevanj. Glede naših naslednjih ukrepov, ja, imamo ogromno ciljev, potem pa bomo do leta 2030 morali te cilje tudi pregledati. Že leta 2021 jih bomo prvič pregledali, predtem pa bomo tudi upoštevali samo pandemijo in trenutne izzive glede prihodnjih sporazumov, pa naslednje, kako lahko imamo bolj podrobno, temeljito izvrševanje. Se pravi, da ne bomo imeli samo nekega dialoga. Sam sem si pogledal tudi francosko-nizozemski dokument in tukaj sem našel tudi številne rešitve, pa res, da se moram pogovoriti še z našimi partnerji, da vidim, kaj so njihova pričakovanja, kaj si želijo v zameno, tako da bomo dosegli določeno ravnotežje. Bi pa predlagal, da se naroči in izvede določena primerjalna študija, da bomo videli, kaj počnejo ostale države po svetu v zvezi z poglavji STO-ja. E. Morda si bomo potem tudi izboljšali najboljše prakse imate še kakšno dopolnilno vprašanje, prosim, bodite zelo konkretni glede mehanizma, ki temelji na sankcijah. Nova Zelandija, recimo, prej ste omenili eno državo, jaz pa omenim Novo Zelandijo, ki je prosila Evropsko unijo, Evropsko komisijo, da pripravi ta poglavja, ki temelijo na sankcijah. Ali smo pripravljeni na takšen korak? je moje prvo dopolnilno vprašanje, pa še drugo dopolnilno vprašanje. Ali ste tudi odprti, da se ta ista načela upoštevajo pri Merkosurju? Najlepša hvala. Ko sem govoril o tem dokumentu, francosko-nizozemskem dokumentu, ta dokument vsebuje marsikaj. Med drugim pa vsebuje tudi ideje o tem, kako lahko oblikujemo izredno pogodbo pogojenost in kako se ta pogojenost dejansko izrazi glede zmanjševanja oziroma povečanja tarif, če se določene konvencije mednarodne delovske organizacije ne izvršujejo. Ta načela lahko tudi tukaj upoštevamo. Glede Merkosurja pa naslednje. Tako je potrebujemo res zavezo tudi strani držav Merkosurja, preden se bomo lotili retorike ratifikacije teh sporazumov. Države Merkosurje morajo tudi doseči napredek, recimo morajo spoštovati pariški sporazum, to zahtevajo države članice, civilna družba, tudi poslanci in poslanke tega parlamenta. To bo kritični element za samo ratifikacijo. Hvala. Skupina Renew, gospa Karin Karlsbro je naslednja. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dombrovski. Trgovina je dobra, tako za podjetja, kot tudi za ljudi. Trgovina nam bo pomagala iziti iz krize po pandemiji COVID-19, zato se tudi jaz posvečam trgovini in trajnostni. Sistem prilagajanja na mejah za oglik je pomembno vprašanje. To zdaj omenjam tudi pariški sporozum. Zanima me, kaj še boste uvedli, zato da bi poskrbeli, da bo Evropska unija ostala svetilnik poštene trgovine. Trgovinski sporozum z Merkosurjem je zelo pomemben. Seveda, to bi prineslo prednosti na obeh straneh, ampak obstajajo pomisleki v zvezi z trajnostjo. Zanima me, kakšne dodatne pobude boste predlagali za to, da poskrbimo, da bo sporozum spoštoval naše prednostne naloge na področju zelenega dogovora. Kako boste izboljšali komuniciranje o prednostih trgovine v zvezi z podnebnimi cilji? Hvala. Gospod Dombrovskis. Hvala, hvala za ta vprašanja. Najprej, kar zadeva trgovino. Trgovina je pomembna za gospodarski razvoj. In, kakor sem povedal, 85 odstotkov rasti v svetu poteka zunaj Evropske unije, zato moramo mi biti povezani s temi viri rasti. In res je, bolje moramo posredovati rezultate naših trgovinskih sporazumov v smislu, kakšne pozitivne rezultate prinašajo to že počnemo na sistemski način, izvajamo presoje vplivov, izvajamo tudi presoje vplivov na trajnost in ocenjujemo tudi izpogajene dogovore, izvajamo ocene ex post in tako naprej. Bolj aktivno moramo poročati o tem, zato ker je v teh poročilih veliko koristnih podatkov zelo pomembno je poskrbeti, da bodo naša podjetja imela korist od trgovinskih sporazumov. Zato bom predlagal portal za trge, tam bodo na voljo podatki v vseh jezikih EU, zato da bodo MSP-ji tam dobili vse informacije, ki jih potrebujejo v zvezi z mednarodno trgovino trgovina in podnebje. Še naprej bomo krepili pomen poglavi TSD oziroma poglavi za trgovino in trajnostni razvoj. V okviru STO bomo sprožili pobudo za to, da bi upoštevali trajnost pri trgovini pripravljen pa sem seveda delati v tej smeri. Hvala. Dopolnilno vprašanje? Hvala. Hvala za odgovor. Če želimo povečati trajnost, lahko povečamo tudi preglednost. Zanima me, kaj boste storili vi za to, da poskrbimo, da bodo trgovinska pogajanja bolj pregledna in da bodo bolj vključujoča za civilno družbo in družbo druge deležnike. Lahko poveste več o tem. In ko govorimo o trajnosti in preglednosti, je težko zanemariti Kitajsko. Mi moramo podpreti svoje partnerje v tej regiji in skrbiti moramo za svobodo in demokracijo. Kako boste nadaljevali s trgovinskimi odnosi s temi državami? Se boste morda začeli pogajati o naložbenem sporozumu s Tajvanom? Izvolite. Hvala, hvala za ta vprašanja najprej kar zadeva preglednost. Evropska unija je dosegla veliko napredka na področju preglednosti, tako kar zadeva trgovinska pogajanja, kot tudi izvajanje in izvrševanje sporazumov. Mi smo najbolj pregleden pogajalec na svetu, objavljamo pogajalske direktive, svoje cilje, poročila o vsakem krogu pogajanja in tako naprej. Kar zadeva preglednost, mislim, da smo res dosegli veliko napredka in seveda preglednosti smo zavezani še naprej. Zdaj pa Kitajska in soseščina. Omenili ste Tajvan. Res je, sodelujemo v pogovorih s Tajvanom in pred nekaj dnevi so v pisarni v Tajvanu sodelovali z našimi državami članicami in organizirali so prvi naložbeni forum za Evropsko unijo. Okrog 1400 udeležencev iz Tajvana in Evropske unije je bilo tam in mislim, da to kaže, kako angažirani smo. Kar zadeva pogajanja, glavna prednostna naloga je, da zaključimo naložbeni sporozum s Kitajsko, kako veste, se to delo nadaljuje in na osnovi tega bomo potem videli kako bomo nadaljevali z naložbenimi sporazumi v tej regiji. Hvala. Zdaj pa gospod Markus Buhajt za ID. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik. Nadaljujem v nemščini. Hvala za včerajšnji pogovor. Dobro ste komunicirali s političnimi skupinami in to se mi zdi zelo pomembno na vseh področjih, zlasti pa seveda na našem področju. Zanesljivost, načrtljivost in odgovornost so temelji vsake politike. Zato me zanima naslednje. Pred kratkim smo govorili o podnebni zakonodaji v odboru ITRA in o, v odboru ENVI. Evropska unija je zaostrila pogoje in podobno smo zaostrili okvirne pogoje po več kot 20 letih pogajanj o sporazumu z Merkosurjem, smo torej zaustrili pogoje in zanima me, ali ne vidite tukaj navskrižja interesov, ker sklepamo toliko sporazumu, ob enem pa zaustrujemo pogoje. Naši trgovinski partneri, naprimer v Latinski Ameriki, bi morda zdaj hitreje sprejeli sporozume z drugimi partnerji, naprimer s Kitajsko? To je moje prvo vprašanje. Gospod Dombrovski, si izvolite. Hvala za vaše vprašanje. Najprej podnebna zakonodaja. Podnebna zakonodaja in Evropski zeleni dogovor sta nekaj, o čemer so se države članice dogovorile soglasno v Evropskem parlamentu je tudi veliko podpore za to. Zavezali smo se, da bomo do leta 2050 podnebno neutralni in pokazati moramo, da nam bo to uspelo. Zato želimo biti tudi bolj ambiciozni do leta 2030. To pa spremlja tudi podrobna presoja vpliva. Izvajanje zelenega dogovora kaže, da ima gospodarska rast zmeren, pozitiven vpliv. To pomeni, da bo več delovnih mest tudi v Evropi, čeprav bodo nekatere izgubljene, ampak številno bodo ustvarjene zaradi zelenega gospodarstva. Zdaj pa predvidljivost in konsistenca. Mislim, da je Evropska unija v spredju na tem področju, na področju podnebnih sprememb, naprimer. Spodbujamo pariški sporozum, aktivni smo na področju izvajanja pariškega sporozuma, delamo tudi na področju trajnostnih financ in tudi sam sem zelo aktiven na tem področju. Gre torej za neke vrste konsistenco pri naših prizadevanjih. Ko govorimo o tem, kako želimo doseči cilje, moramo seveda spoštovati multilateralni svetovni red, ki temelji na pravilih. Ne smemo se spuščati v enostranske ukrepe. Dopolnilno vprašanje? Hvala. Mehanizem za prilagajanje na meji ima zelo pomembno ulogo. To bi lahko vplivalo tudi na našo trgovinsko politiko, kakšno možnost vidite, da bi to bilo zdaj v skladu z predpisi STO? Kako boste to spodbujali na ravni Svetovne trgovinske organizacije? Rekli ste, da ne smemo enostransko postopati. Kako bo to v skladu s predpisi STO? Torej? Hvala. Pripravljamo predlog za mehanizem za prilagajanje na meji za oglik in pripravljamo presojo vpliva, več vrst mehanizma je v pripravi, vse te vrste zdaj presujemo in zelo pomembno bo, da bo mehanizem združljiv s predpisi STO. In ključna beseda tukaj je nediskriminacija. Ne glede na to, za katero zasnovo mehanizma se bomo odločili, bodo veljala pravila STO, ampak na koncu koncev bo vse seveda odvisno prav od tega, od nediskriminacije. Zavedamo se, da morajo biti naši predlogi skladni s predpisi STO. Seveda, mi spoštujemo pravila. Prav, Heidi Hautala, zeleni, izvolite. Hvala. Hvala, gospod eh, predsednik, gospod kandidat za komisarja, Vključevanje zelenega dogovora v vse ukrepe komisije je velik izziv. Včasih imamo občutek, da GD za trgovino in na splošno področje trgovine zaostajata. Zdi se, da se trgovina ozira nazaj, na pa naprej. No, mi pričakujemo, da boste to spremenili. Zanima me, kako boste kot eh, komisar za trgovino izkoristili vse možnosti, ki jih Evropska unija ima, zato da bi spodbujali trajnostne trgovinske politike. Vem, da zdaj vodite zelo pomembno pobudo za to, da bi trajnostno proizvajali kakav. To temelji na zasnovi potrebne skrbnosti in tako naprej. Zanima me, kako bi ta model sodelovanja več deležnikov lahko uporabili tudi na drugih področjih, naprimer trajnostni tekstil, in eh, trajnostno dobavne verige na področju tekstila in tako naprej. Gospod Tombrovski, izvolite. Hvala. Najprej, kar zadeva vključevanje zelenega dogovora v naše politike, da dogovorili smo se o Evropskem zelenem dogovoru in če želimo doseči napredek na tem področju, moramo napredovati na različnih političnih področjih. Jaz sem izvršni podpredsednik, zato imam možnost, da koordiniram to delo in poskrbeti moram, da bo delo na področju trgovine soupadlo z našimi prizadevanji na drugih področjih. Kar zadeva trgovino, pripravljen sem pospešiti delo na tem področju in delal sem na fismi in finančnih storitvah. Lahko vam povem, da želim napredovati na področju trajnostnih financ. Tukaj smo dosegli že dobre rezultate in seveda v istem duhu bom nadaljeval tudi na področju trgovine. Zdaj pa še uporaba vseh možnosti, ki jih Evropska unija ima. Vi ste omenili pobudo za trajnostni kakav. Skupaj z komisarjem Urpilajnenom sva prejšnji mesec sprožila to pobudo to je dober model za pobude z več deležniki in lepo bi bilo, če bi to ponovili tudi na drugih področjih. Omenili ste tekstil, seveda pa obstajajo tudi druga področja. Ampak, kako sem povedal, bomo delali tudi na zavezujočem instrumentu za izvajanje potrebne skrbnosti, zato da vključimo več vrst dejavnosti evropska podjetja morajo postopati odgovorno po celotni dobavni verigi. Treba je torej preučiti različne možnosti in uporabiti moramo različna orodja, ki jih imamo na voljo. Hvala. Dopolnjeno vprašanje? Da, izvolite. Hvala. Veliko izkušenj imate in v vodilni vlogi ste bili na področju trenostnih financ. Zdaj pa prosim, da uporabite politično domišljijo. Izvajo se pogajanja s Kitajsko o naložbenem sporozumu. Zanima me, kako bi lahko vključili trajnostne finance v sporozum s Kitajsko. Zanima me, kako boste izvajali ustrezne predpise na področju zaščite delavcev v tem sporozumu, ki je še v nastajanju. No, seveda, delo še teče, delo na sporozumu in mi napredujemo. Nekaj napredka s Kitajsko smo imeli na področju dostopa do trga in vedno znova povdarjam, da ne potrebujemo kar nekega sporozuma s Kitajsko. Ne, Želimo si, da bi imeli tak sporozum, ki bo jim zagotavljal enake konkurenčne pogoje za vse in ki bo trajnosten. Torej, potrebujemo tudi poglavje o trajnostnem razvoju, tudi o tem se pogajamo. Napredek je zaenkrat tukaj nekoliko počasnejši, ampak evropejci bomo pri tem ustrajali in poskrbeli bomo, da bomo napredovali tudi na področju naložb in trajnostnega razvoja, tudi torej ko govorimo o kitajski. Zdaj pa EKR, Hert Buržua. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsednik. Gospod izvršni podpredsednik v nizozemščini. Mi bomo prav gotovo vaš partner, kar zadeva program za trgovinsko politiko. Več tisoč delovnih mest je ogroženih zaradi dumpinga in državne pomoči. Kaj boste storili za to, da okrepimo prizadevanja, da preprečimo nepoštene trgovinske prakse? Mislim, da moramo poskrbeti tudi za zelene površine na svetu. Mi smo v Evropi posekali pragozdove, In mislim, da bi morali potem storiti nekaj za to, da zaščitimo Amazonijo in gost v Amazoniji. Zanima me, kaj menite tudi o sporozumu z Merkosurjem. Izvolite. Hvala, hvala za to vprašanje, da res je. Govorili ste o izvrševanju in o negativnih posledicah dumpinga in drugih nelojalnih trgovinskih praks na naš trg. Zato moramo ukrepiti izvrševanje in zato moramo tudi okrepiti ukrepe, ki jih imamo na voljo, pa tudi varovala. Aktivno uporabljamo varovala, ki jih imamo, vidimo, da to vodi do dobrih rezultatov uvoz zadevnih izdelkov se zmanjša v poprečju za 80 odstotkov, ko vključimo varovala za preprečevanje dumpinga. Ta urodja so učinkovita, vendar jih moramo še okrepiti. Še enkrat lahko omenim delo na uredbi za izvrševanje in strinjamo se tudi, da bi morali razširiti področje uporabe te urodje uredbe o izvrševanju, zato da bodo vključene tudi področja intelektualne lasnine in storitev. To zadeva tudi instrument za mednarodna javna naročila. Prav tako bomo pripravili novo orodje za preprečevanje izsilevanja, tako da če države izstopijo iz STO in kršijo mednarodna pravila, lahko potem postanejo predmet vseeno naših ustreznih ukrepov. Omenili ste Merkosur. Merkosur je pomemben partner, ampak z njihove strani pričakujemo zavezo glede ukrepov za preprečevanje krčenja gozdov, pa tudi kar zadeva pariški sporozum, zato da bomo lahko uspešno ratificirali ta sporozum. Hvala, Hirt. Še eno vprašanje, hvala lepa. Hvala. Kar zadeva varovala. Ali ste pripravljeni izuzeti specifičen sektor iz teh predpisov? V Evropski uniji je od eh, specifičnih sektorjev odvisnih več tisoč delovnih mest. Zdaj pa kar zadeva Merkosur, tukaj bomo morali biti prožni, pripravljeni moramo biti pomagati in seveda ohraniti amazonski gost, to so ključa sveta, zato moramo to prav gotovo ohraniti. Hvala lepa, kar zadeva vprašanje. jekla, varovala za jeklo, bodo potekla 30. junija naslednje leto in po pravilih STO so to začasni instrumenti. Če bi zadeve torej podaljšali, bi se izpostavili možnosti, da prizadete države izkoristijo povračilne ukrepe. In to bi lahko bilo za Evropsko unijo zelo drago. lahko bi se odzvali na različnih področjih in to bi imelo vpliv na blago v višini več milijard evrov. Vprašanje je, kako lahko dosežemo enak rezultat za jeklarsko industrijo s pomočjo ukrepov za, za preprečevanje subvencij in dumpinga. Ne pa, da izstopamo iz STO in STO pravil in potem se izpostavimo poročilnim ukrepom. Hvala. V imenu skupine GUE bo spregovoril gospod Helmut Šolc, ki je z nami povezan nadaljavo. Prosim, če ga povežete. Yeah, ja, you, Pozdravljeni, kandidat za komisarja. Zdi se, da je ozelenitev neka rdeča linija danes v tej predstavitvi in to me veseli. To je res pomembna naloga. Moram pa povedati tudi, da so človekove pravice, socialni standardi, eh, multilateralno sodelovanje in pa interesi vseh trgovinskih partnerjev ravno tako pomembni. Ali se strinjate, da bodo trajnostni razvojni cilji postali središče reforme STO, kajti eh, na ta način bi pomagali vsem. Potem pa še pravična trgovina in etična trgovina. To je samo ogledalo tega, kako izvajamo trgovinsko politiko v korist državljanov. Ali boste obravnavali pravično trgovino in pa trajnostne razvojne cilje v trgovini kot eh, neko osrednji del nove trgovinske politike, za katero si prizadevate. Hvala. Uh, well, uh... Najlepša hvala za ta vprašanja. Eh, vsekakor strinjam se o trajnostnih razvojnih ciljih, nekaj o tem sem že povedal v svoji uvodni izjavi in ko bomo razpravljali o reformi STO, uh, bomo razpravljali tudi o tem, kako postaviti v središče te reforme trajnostne razvojne cilje. Vsekakor delam na tem, delam v tej smeri in tudi v smeri tega, da bi zagotovil prosto in pravično trgovino. Mislim, da moramo tako ravnati tako na multilateralni ravni, ko gre za reformo STO. Tukaj bom omenil tudi nekaj pobud v zvezi z eh, podnebjem in trgovino, to pobudo že pripravljam. Pa tudi bilateralno, ko se pogajamo o prostotrgovinskih sporazumih s tretjimi državami, moramo to upoštevati. Za te cilje pa si je treba prizadevati tudi notranje, torej znotraj Evropske unije. In Evropska komisija si zelo prizadeva za izvajanje teh trajnostnih ciljev tudi v EU to je pomemben del evropskega semestra, torej letnega eh, cikla koordinacije na evropski ravni, ko gre za fiskalne in pa makroekonomske politike. Tudi tukaj eh, večji povdarek dajemo zdaj trajnostnim razvojnim ciljem. Torej, kot sem rekel, eh, tako v multilateralnih forumih kot bilateralno in tudi znotraj EU je to treba izvajati. Hvala. Helmut, imate kakšno podvprašanje? Da. Potem je treba prilagoditi tudi nabor orodij, e, ampak imamo pa tukaj različne pogodbe STO, ki so obvezujoče, potem imamo transparentnost, e, obveznosti na tem področju. In uh, zanima me, kako naprimer v CETI, v tem prostotrgovinskem sporazumu s Kanado, kako uh, lahko tukaj parlament uh, odloča in kako lahko ocenimo tudi vpliv trgovinskih politik na um, uh, socialni razvoj v državi. In uh, torej zanima me izvajanje tega sporazuma in mislim, da bo treba najti nek nov odgovor na strani komisije. Torej, vi boste morali poskrbeti za to. Eh, pogosto svetovalci nimajo dovolj znanja v zvezi s tem, kaj vse je dogovorjeno v okviru teh sporazumov in pravil. Hvala. Hvala. Kar se tiče komisije, smo mi pripravljeni eh, nadaljevati z eh, delom tudi na področju obvezujoče pogodbe. Eh, Združenih narodov glede pravic eh, v trgovini, potem pa imamo še trgovino in trajnostni razvoj, eh, torej poglavja na to temo v nedavno zaključenih prostotrgovinskih sporazumih. Eh, to je treba upoštevati. Pred kratkim smo eh, postavili tudi glavnega uradnika za izvrševanje trgovine, ki se ukvarja tudi s tem in pa z raznimi nepravičnimi praksami v partnerskih državah. Eh, ta uradnik skrbi tudi za izvajanje poglavi na področju trgovine in trajnostnega razvoja. Zagotovili bomo večjo konsistentnost pri tem in omogočili tudi enotno vstopno točko za pritožbe. Eh, poleg tega bo civilna družba vključena. Civilna družba bo lahko naprimer eh, vložila pritožbo, če bo identificiran kak konkreten problem. Eh, potem ukvarjamo se tudi z dostopom do informacij. Tudi tukaj bo treba stvari razvijati naprej. Hvala. Hvala, s tem smo zaključili vprašanje strani političnih skupin, zdaj pa nas čaka še 18 vprašanj. Približno se držimo časa in mislim, da moramo pri tej časovnici ustrajati tudi naprej. Gospod Jorgen Varborn je naslednji in z nami je povezan prek spleta. Izvolite. Hvala, gospod predsednik gospod podpredsednik komisije, eh, ta čas je zelo pomemben za trgovino, eh, kriza eh, COVID-a, zaprtje držav. Vse to je povzročilo prekinitev dobavnih verig, ustavila se je proizvodna, izvoz, uvoz in to je zelo prizadelo ljudi. MSP predstavljajo 99 odstotkov gospodarstva v EU ustvarjajo 85 odstotkov eh, novih delovnih mest. Ampak samo ena četrtina MSP-jev izvaža tudi izven EU. Velika podjetja pa imajo več eh, sredstev, več financ za to, da eh, rešujejo birokracijo, da se izognejo trgovinskim uviram in tako naprej. Mislim, da bi morali izboljšati pogoje za MSP, da bodo tudi ta podjetja lahko izvažala. In zanima me, kako lahko eh, pravila prilagodimo MSP-jem in kako lahko to upoštevamo tudi v eh, novih prostotrgovinskih sporazumih. Hvala za to vprašanje. Treba je podpreti evropska podjetja, to je res, še posebej MSP-je. To je zelo pomembno, um, če želimo eh, imeti korist od prostotrgovinskih sporazumov, ki jih sklepamo. MSP predstavljajo 87 odstotkov izvoznih podjetij v Evropi, ampak težje se soočijo z višjimi stroški, težje tudi dostopajo do informacij, eh, iščejo poslovne partnerje in tako naprej. Evropska unija ima že nekaj mehanizmov na voljo za podporo majhnim in srednjim podjetjem. V zadnje prostotrgovinske sporozume smo vključili tudi poglavja na področju MSP-jev, imamo tudi kontaktne točke, potem eh, pomoč za MSP-je, potem eh, določena poglavja o intelektualni lastnini, tudi posebno o mrežje. Imamo mrežo v Evropski uniji 600 eh, strokovnjakov, ki pomagajo MSP-jem in Mm, imamo tudi eh, portal, kjer so informacije MSP-jem na voljo v vseh evropskih jezikih. Mislim, da to podjetjem zelo koristi. To je že nekaj, kar smo vzpostavili in eh, to bomo gradili še naprej tudi pri eh, trgovinski agendi in skušali bomo zagotoviti tudi to, da bodo naša podjetja lahko imela koristi od trgovinskih sporazumov, ki jih sklepamo. Imate kakšno pod vprašanje? Da, hvala. Hvala za ta odgovor. Imam pa še eno dopolnilno vprašanje. Eh, diverzificirati bo treba eh, dobavno verigo in pa malo prodajo. Eh, o tem se veliko razpravlja in to je pokazala tudi kriza. mislim, da tudi uh, z razširitvijo prostotrgovinskih sporazumov uh, lahko uh, razširimo to dobavno verigo. Zanima me, kako napreduje pogajanja z Avstralijo in Novo Zelandijo, kje ste v tem trenutku in katera vprašanja še ostajajo odprta. Hvala. Kot smo že razpravljali, bomo še naprej izvajali aktivno politiko na področju trgovine, sklepali bomo tudi nove prostotrgovinske sporazume. Kot ste pravilno povedali, bo to pomagalo diverzificirati našo dobavno verigo. Zdaj pripravljamo sporazuma za Avstralijo in Novo Zelandijo. Ta dva dobro napredujeta in razpravljamo o do vstopu do javnih naročil, eh, potem do trga storitev in podobno. Treba pa je upoštevati tudi občutljivost EU eh, e za uvoz določenih eh, kmetijskih proizvodov. Mm, tukaj moramo zastopati svoje interese in potrebnih bo še nekaj pogajanj na te teme. Kar se tiče Nove Zelandije, mislim, da bi lahko razmislili tudi o ukrepitvi eh, poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju. Lahko bi vključili tudi načine, kako um, to poglavje izvajati po posameznih elementih. Hvala. Naslednja ima Kolada Rodriguez Pinjero. Uh, eh, pozdravljeni, gospod Dombrovski, dobrodošli tukaj. Eh, želim vam vso srečo pri. Eh, izvajanju vašega novega portfelja. No, Evropska unija se sooča s krizo, s pandemijo, ta je zelo prizadela tudi našo trgovino, naša podjetja eh, in zdaj eh, se za prevlado na svetu borita dve sili oziroma tudi Evropska unija lahko izbere svojo vlogo, lahko prevzame vodilno vlogo ali pa se vedno pusti voditi. Mislim, da bo treba se hitro odzvati na uh, različne krize in napetosti, ki smo jim zdaj priča. Kitajska uh, je tudi partner. Kaj boste naredili v odnosih z njo? Kako boste uh, zaščitili uh, tudi naša podjetja v odnosu do Kube in pa sodelovanja z. Uh, Eh, Kubo na področju trgovine. Hvala. Ja, uh, thank you, uh, very much for... Hvala za ta vprašanja. Res je vse več napetosti v trgovini po svetu. Mm, treba je uh, naš nabor orodij narediti bolj odporen. Uh, in ga prilagoditi trenutnim razmeram. To bo ena ključnih nalog na področju trgovine v prihodnosti, treba pa je upoštevati situacijo na kitajskem, prav tako veliko skrbi imamo v zvezi s tem, naprimer, ko gre za eh, industrijske subvencije in pa njihovo transparentnost, eh, potem, eh, ko gre za prisilne prenose tehnologije, za intelektualno lastnino in tako naprej. Tukaj moramo narediti še bistven napredek. Vključevali se bomo na multilateralni ravni, se povezovali s Kitajsko in upoštevali vse tisto, kar je pomembno za reformo STO. Tudi eh, dvostransko se bomo vključevali in povezovali s Kitajsko, eh, predvsem v okviru celovitega sporazuma za investicije. Moramo pa uporabiti tudi naša avtonomna orodja. Imamo uredbo o izvajanju, potem. Eh, novo urodje eh, proti eh, prisili in tako naprej. Če tretje države ne spoštujejo pravil, se moramo znati zaščititi in braniti svoje interese. Kar se tiče odnosa z Latinsko Ameriko, pa smo zelo zavezani tem odnosom, to bomo počeli tudi še naprej. o sporazumu o, z Merkosurjem smo že razpravljali, bomo pa posodobili tudi sporazum z Mehiko. E, zdaj se pogajamo o sporazumu s Čilom in ostali bomo zavezani e, torej Latinski Ameriki. No, kar se tiče sankcij in Kube, ne vem, če sem dobro razumel e, vaše vprašanje ekstrateritorijalno izvajanje sankcij, eh, to se že eh, izvaja. Eh, pripravljamo tudi dodatne nove dokumente na tem področju, glede tega, kako ukrepiti Evropsko unijo proti sankcijam tretjih držav. Imate kakšno dopolnilno vprašanje? Mikrofon za govornico. Pardon, <laughs> senor Dombrovski. Gospod Dombrovski. Zavedate se, kako pomembni so odnosi med EU in Kitajsko, to je tudi za našo skupino posebej pomembno. Ali ste lahko bolj konkretni, um, kako boste um, ukrepali hitro, kako boste uporabljali instrumente za trgovino? Zanima me tudi, kako je z vzajemnostjo v naših trgovinskih odnosih, ne samo s Kitajsko, ampak tudi z drugimi, in pa um, kmetijski uh, pridelovalci. Zanima me, kako je z njimi, kako ste tudi zaščitili intelektualno lastnino, se borili proti piratstvu in proti ponaredkom. Ali bi lahko v. Uh, dogovor s Kitajsko o investicijah vključili tudi intelektualno lastnino in poleg tega me zanima, kako je z Ujguri, um, ki jih uh, Kitajska zatira. In uh, mislim tudi, da če bodo naši glavni partnerji uh, spoštovali naša pravila in zaveze, se bodo ta pravila in zaveze razširile tudi na druge partnerje in po celem svetu. Hvala. Uh, okay, quite a few questions for uh, to respond. In... Torej, predvsej vprašanj za eno minuto, uh, kar se tiče vzajemnosti. To je nekaj, o čemer se trenutno pogajamo in zelo jasno je, da se lahko dogovorimo o investicijskem dogovoru s Kitajsko, če bo do trgovinske odnosi tukaj enakopravni, ampak za to pa bo eh, potrebno odprtje trga Kitajske. Trenutna situacija je namreč asimetrična in ne moremo sprejeti dogovora, ne da bi se možnosti tukaj eh, poenotile oziroma postale enakovredne. Potem bilateralni dogovori eh, in mi imamo avtonomni nabor orodij, ki ga bomo modernizirali. Mm, pripravljamo tudi dogovor o javnih naročilih, mednarodni dogovor potem imamo ukrepe proti dumpingu in proti subvencijam. In Kitajska je država, proti kateri največkrat uporabimo ukrepe proti dumpingu. Isto velja tudi za ponarejene uh, uh, proizvode in pa za intelektualno lastnino. Torej, uh, eh, 80 odstotkov uh, ponaredkov prihaja z Kitajske naš celovit sporazum s Kitajsko bo imel tudi poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, da o tem se uh, pogajamo. Kar pa se Ujgurov tiče, gre za širše politično vprašanje. Um, tudi na vrhu s Kitajsko um, smo tu izpostavili in uh, prisilno delo je prepovedano tudi strani konvencije ILO. Hvala. Marie-Pierre Vedren uh, se bo javila naslednja prek spletne povezave. Hint, is... Mi lahko kdo pove, če je gospa uh, na voljo? če se je prijavila, ne. Potem pa naslednji govorec, Massimiliano Salini, ki se bo tudi javil prek spleta. Buongiorno, grazie. E, mm. Hvala za besedo. Zelo pozorno sem prisluhnil vsem odgovorom, ki ste jih podali, zlasti kar zadeva mehanizem za prilagoditev oglika na mejah. Poleg tega ste tudi omenili, da morajo naši predpisi biti tudi usklajeni s predpisi STO-ja. Je pa res, da se lahko soočamo tudi z določenimi posledicami določene države članice se seveda trudijo, da bi izvajale TSD, imajo pa tudi določene izjeme glede mehanizma za prilagoditev oglika na mejah. Kljub temu, da tudi mislimo, da morajo izjeme biti odobrene samo takrat, če države članice dejansko dokažejo, da izvažajo vse predpise znotraj našega zelenega dogovora. Jaz se tukaj ne bi obračal na STO. S tem bi se lahko naredili medvedjo uslugo. Potem pa še čisto uvodna etapa mehanizma za prilagoditev oglika na mejah. Ali bo sporeden z našim sistemom? Zanima me, kaj si mislite o tem. Najlepša hvala za ta vprašanja glede samega mehanizma za prilagoditev oglika na mejah, se sedaj poteka tudi v okviru ocene učinka. Ko bomo imeli oceno učinka, bomo v naslednjem letu in sicer Digitaxud pripravil poseben zakonodajni predlog na tem področju. Je pa res, da smo tudi mi tukaj upleteni v vsa ta vprašanja zaradi STO-ja. Razmišljamo o različnih oblikah izvajanja tega mehanizma, glede same doslednosti STO pa mora veljati tako za uvožene, kakor za domače, lokalne proizvode. Vse mora potekati enako. Pravno lahko bi imeli tudi poseben davek na uvozah, ki bi pa seveda temeljil na ogliku na mejah, lahko je to tudi neko podaljšanje, razširitev ETS-ja. S drugimi besedami, vozniki bi seveda tudi predložili same kupone za oglik. Pač glede na to, kaj se že danes dogaja na ozemlju Evropske unije. Različne oblike imajo tudi različne posledice v okviru STO-ja, ampak namen je, da bi preprečili diskriminacijo med tujimi in domačimi proizvodi. To je namen tega mehanizma in to je tudi namen načela nediskriminacije. Potem pa še drugo vprašanje, ali je to tudi dejansko povezano z, z našim sistemom ETS. Seveda, do določene meje je to povezano. Ni bi seveda ta mehanizem povezali z opustitvijo prost brezplačnih oziroma brezplačnih kuponov za oblike. Je pa res, da sedaj imamo tudi samo vprašanje selitve virov oklikovega dioksida, ampak ko bomo prišli na oglikovo neutralnost, oglična neutralnost, bo ta mehanizem še bolj dorečen. Imate še dopolnilno vprašanje? Sì, grazie. Eh, molto, molto... Najlepša hvala za ta zelo temeljit odgovor bi bil pa vseeno zelo previden. Dobro je, da tudi upoštevamo načelo nediskriminacije. Ampak omenili ste tudi varovalke, varovala. To tudi zelo dobro razumem. Ampak poglejmo si sedaj Evropsko unijo. Pandemija jo je zelo prizadela, zato moramo biti tukaj res zelo previdni. Zanima me, uh, kaj boste storili na tem področju, se pravi izvrševanje, izvajanje samo v teoriji, morda pa tudi v praksi, ali boste poskrbeli za to, da si bomo pogledali celotno proizvodnjo, recimo na področju pridelave jekla. Tukaj potrebujemo popolnoma drugačne ukrepe, drugače ta gospodarska panoga sploh ne bo preživela. Najlepša hvala za obe dopolnilni vprašanji. Tako je, samo sosledje ukrepov je zelo pomembno. Mehanizma za prilagoditev oglika na mejah ne moremo uvesti na takšen način, da bo ogrozil naša podjetja v primerjavi z ostalimi podjetji po celotnem svetu. To bomo zelo temeljito proučili, ko bomo seveda spostavili in oblikovali sam mehanizem, kako ga bomo uvedli in kako bo to tudi povezan z samim ETS-jem. Tukaj bomo zelo previdni. Glede jeklarstva pa moram povedati, da je ta gospodarska panoga najbolj zaščitena v Evropski uniji in predstavlja tudi eno tretjino vseh trgovinskih ukrepov, ki smo jih sprejeli na ozemlju Evropske unije. Lahko se bo zgodilo, da bomo morali pravzaprav odpraviti določene ukrepe in določena varovala zaradi STO-ja. Zato pa tudi iščemo druge rešitve in sicer z ukrepi proti subvencijam in proti dumpingu. Najlepša hvala. Marie-Pierre Vedrin. Pozdravljeni. No, veliko je napetosti, blokada STO in Evropa ne more več biti odvisna od naših partnerjev. Moramo okrepiti našo strateško avtonomnost in pokazati naše trgovinske mišice. Moramo biti dejavni na vseh frontah, torej na multilateralni ravni. Re govorili ste o reformi in zanima me, kako boste se zavzeli za bolj regulirano svetovno trgovino, ki bo tudi bolj trajnostna in pravična. Eh, gospa von der Leyen je omenila tudi nov eh, instrument eh, proti prisili tretjih držav. Evropa ne sme biti več naivna. Kako pa boste zagotovili podporo vseh držav članic? Treba je zagotoviti zaščito naših interesov s tem, da zagotovimo trajnostno trgovino. Ampak kako bomo to naredili s Kitajsko, naprimer? Kako deblokirati situacijo? Hvala. Ja, uh, thank you, uh... Najlepša hvala za obe vprašanji. Glede reforme STO-ja, ja, vsi vemo, da se STO nahaja v globoki krizi, treba jo je korenito spremeniti, posodobiti same predpise, samo delovanje te globalne organizacije. Treba je spremeniti in dejansko posodobiti samo strukturo Svetovne trgovinske organizacije. O tem se sedaj pogovarjamo tudi pri imenovanju novega generalnega direktorja STO-ja. Se pravi, zaveza je zelo pomembna te organizaciji, ampak seveda treba bo razrešiti vse te probleme. Potrebujemo vodstvo, ki bo lahko lahko rešilo sodobne izzive. Zlasti kar zadeva samo prisilo, industrijske subvencije, kitajski gospodarski model in podobno. Kako pa bodo države? članice STO-ja dejansko lahko sodelovali in se pogovarjali sedaj o teh izzivih. To je seveda velik izziv, ki pa ga moramo premustiti. In Evropska unija mora tukaj prevzeti vodilno vlogo. ZDA je ne bo tudi Kitajska, zato moramo to storiti mi, Evropska unija. Moramo sodelovati z ZDA, tako da bomo spet lahko delovali v multilateralnem okviru tudi skupaj z Kitajsko. Vsi vemo, da imamo ogromno problemov zaradi kitajskega gospodarskega modela. Tako da moramo biti zelo odločni. Če pa ne bo napredka, pa moramo tudi zaščititi naše lastne interese. Ja, to je seveda velik izziv, ampak temu se moramo posvetiti in upam, da bomo uspešni. Najlepša hvala. Še dodatno vprašanje. Recimo. Torej, dopolnjeno vprašanje. Gre torej za U. Zaščitne ukrepe. Kako boste? organizirali model znotraj Evropske unije, da bomo zaščitili naše interese, da bomo zaščitili naše vrednote. Veliko ste govorili o trajnostnem razvoju, o francosko-nemški pobudi. Kakšne konkretne ukrepe predlagate glede tega? Kako boste resnično lahko zagotovili, da se spoštujejo naši standardi, da se bo uspešno borimo proti ponaredkom in goljofijam in tako dalje? Uh, well, uh, all, uh... Torej, kako pritegniti vse države članice na več področjih? imamo že na naši strani vse države članice, ko naprimer govorimo o zelenem dogovoru, o zmanjšanju izpustov CO2, doseganju ciljev CO2. Glede tega so države članice že z nami. Jasno je, da sprejemamo odločitve na podlagi podpore držav članic. Mislim, da lahko premostimo uh, um, različna stališča glede naših javnih naročil, premostiti druge razlike, druge, druga stališča glede izvrševanja naših pravil. Vprašanje pa je, kako doseči, da to spoštuje tudi tretje države, naši partnerji. Govorili smo o tem, kako bomo izvrševali našo trgovinsko politiko na bolj sistematski način. To pomeni, da bomo morali ustanoviti figuro uradnika za trgovino, da bomo okrepili spoštovanje naših sporazumov, da bomo zagotovili, da tretje države spoštujejo naša pravila in da spoštujejo svoje obveze iz naših trgovinskih sporazumov. Sedaj pa Virginie Joron, najlepša hvala. Vi ste kandidat za komisarja za trgovino. Torej, odločali boste o tem, katere izdelke bomo lahko kupovali v naših trgovinah. V preteklosti smo imeli škandale zaradi, škandale zaradi norih krav, zaradi um, onesnaženega mesa iz Brazile in tako dalje. Leta 2014 in 2019 smo se pogajali s Kanado glede svinjine in eh, govedine s, kan eh, s Kanado. te živali so gojene in vzrajene v intenzivnem žinoreji, nimajo dostopa do pašnikov in tako dalje. Torej, meso se prodaja tukaj, vendar pa ne spoštujejo naših standardov. Mi se soočamo s zdravstveno krizo in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da naši državljani vedo, eh, kaj jedo. Boste vi, gospod komisar, blokirali prodajo 25 milijonov ton mesa iz Kanade, če boste potrjeni. Najlepša hvala za vprašanje. Res je, popolnoma se zavedamo tega, kako zelo občutljivo je vprašanje agroživilskega sektorja znotraj naših trgovinskih sporazumov. Če si pogledate metijske proizvode in predelovalno industrijo vidite, da imamo presežek v okviru trgovine na tem področju. Treba je pogledati tudi, kako bomo odpirali naš trg, da bomo um, uvedli mm, tarifne kvote, da bomo zagotovili, da se spoštujejo naši fitosanitarni standardi in tako dalje ne samo z besedami, ampak da bomo tako tudi ravnali. Ko govorimo o uvozu, imamo 100 odstotne fitosanitarne preglede pri iz... živilih, ki vstopajo na naš trg, da, zato da zagotovimo spoštovanje naših standardov glede. Kanade. Res je, naši eh, nadzorniki so ugotovili pomankljivosti glede sistema sledljivosti in fitosanitarnih standardov. In Kanada je zaustavila izvoz iz dveh obratov, ki nista spoštovala naših standardov. Tudi agencija v Kanadi za varno živila je posodobila seznam vseh klavnic, ki izvažajo v Evropsko unijo, da zagotovijo, da vse klavnice spoštujejo naše in kanadske zahteve in standarde. Imamo tudi sistem, da zagotovimo, da živali, ki nikoli niso bile zdravljene z eh, hormoni, lahko dobijo dostop do našega trga. V tem smislu moramo biti previdni in pozorni, zagotoviti moramo, da se vsi držijo naših standardov. Glede tega bomo zelo strogi. Imate dopolnjeno vprašanje? Najlepša hvala za vaš odgovor. Leta 2020 eh, je ciprski parlament glasoval proti ratifikaciji sporazuma CETA. In Ugotovili so, da Kanada ne spoštuje naših geografskih oznak, znak geografskega porekla. Imamo naprimer parmezan, ki se prodaja na našem trgu iz Kanade. Francija, Nizozemska in eh, Danska in Grčija so vsi bili proti. Brusel ima še vedno svoja pravila, še vedno um, zaposluje Ang eh, Britance, kljub Brexitu, um, parlament je preselil svoj sedež v Bruselj na mesto v Štrasburu in tako dalje. Torej, ne spoštujete odločitve ciprskega parlamenta. Boste ravnali v nasprotju željo Cipra in potrdili ta sporazum? Najlepša hvala za ta vprašanja niso vsa vprašanja v moji pristojnosti, naprimer, kje se sestaja Evropski parlament, to je v pristojnosti Evropskega parlamenta, ne v pristojnosti komisije. Glede sporazuma CETA. Ta je sedaj v prehodnem obdobju izvajanja in tako je že tri leta. Proces ratifikacije je zelo jasen. Države članice morajo opozoriti na prekinjene postopke ratifikacije in potem odločitev pride na evropsko ravno. Ciper še ni priglasil neratifikacije komisiji in nimamo nobenih novic glede tega z Cipra zato je CETA še vedno v prehodnem obdobju izvajanja. Najlepša hvala. Sedaj pa Rafael Glucksmann, izvolite. Gospod podpredsednik, sedaj govorimo o milijonih ujgurov na kitajskem ki jih izkorišča in zlorablja za proizvodno izdelkov znanih znamk, Nike, Uniqlo in tako dalje. Kako boste na kroten, konkreten način zagotovili, da se bodo spoštovali naši standardi, da bodo multinacionalke res prejele odgovornost glede spoštovanja človekovih pravic, varovanja okolja v celotni proizvodni verigi. Kako boste vi konkretno zagotovili, da bomo sestavili črni seznam tistih družb, ki ne spoštujejo naših standardov oziroma kakšne carine, carine boste uvedli za takšna podjetja? Hvala. Uh, you, uh... Najlepša hvala za to vprašanje. Resnično smo zaskrbljeni zaradi slabega ravnanja z Ujguri na kitajskem in eh, stalno pozivamo Kitajsko, da spoštuje človekovih pravic. To počne Evropska komisija že vrsto let. Na zadnje smo to storili na vrhu Evropska unija Kitajska, kjer smo jih opozorili na to, kot tudi v drugih okvirih in mednarodnih forumih. Sedaj pa vprašanje v zvezi s trgovinom. Boj proti prisilnemu delu je prednostnega pomena Evropske unije, je tudi del konvencij ILO in to moramo tudi dejaniti v praksi, tudi ko govorimo o celovitem sporazumu o naložbah. Tudi ta sporazum mora spoštovati vsa pravila mednarodne organizacije dela glede prisilnega dela. Sedaj pa izvoz teh izdelkov. Pri tem moramo pregledati tudi dobavne verige. In v tem smislu govorimo o obveznem temeljitem pregledu. Gospod Reinders, eh, komisar Reinders je zato tudi pristojen in z njim sodelujeva na tem področju. Tako bomo zagotovili, da bomo ocenili vsa tveganja, v celotni dobavni verigi. Tako izdelki, ki so bili izdelani s prisilnim delom, ne bodo dobili dostopa na evropski trg. In sedaj še okvir sankcij v povezavi s človekovimi pravicami in kratenjem človekovih pravic. Nekateri to imenujejo magnetski akt Evropske unije, tako lahko ukrepamo na pohitri poti, naprimer prepoved potovanj, zamrznitev sredstev, sredstev za podjetja, torej predlog je že na mizi in upam, da bomo k malu dosegli napredek na tem področju. Še dodatno vprašanje. Najlepša hvala za vaš odgovor. Dodatno vprašanje. Kako boste vi dosegli sedanjimi trgovinskimi inštrumenti, da ne bomo več prodajali izdelkov, ki so bili izdelani s prisilnim delom? V ZDA so naprimer prepovedali uvoz tekstilnih izdelkov, ki so bili izdelani s prisilnim delom Ujgurjev. Boste vi lahko dosegli nekaj podobnega v Evropski uniji? lahko uporabimo antidampiško zakonodajo na tem področju, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic, varovanje okolja, da ne bomo nosili oblačil izdelanih s suženskim in prisilnim delom po svetu. Uh, well, uh, um, res je, tudi v obstoječem okviru lahko storimo kar precej. Kot sem že eh, dejal, je odprava prisilnega dela na naših prioritetah, tako je to prioriteta STO in eh, tudi znotraj dolgo bilateralnih dogovorov. Pogovori s Kitajsko še potekajo, videli bomo, kako lahko tukaj uveljavimo pravila STO. Zato pa je potrebno, da imamo dovolj informacij o dobavni verigi, da lahko sledimo izdelkom, ki so bili izdelani s prisilnim delom. Boj proti prisilnemu delu je za Evropsko unijo prednostnega pomena. Next, uh... Najlepša hvala. Naslednje vprašanje, Ana Kavacini. Climate... Hvala lepa. Gospod podpredsednik, smo v času podnebne krize in obljubili ste, da eh, bodo vaše odločitve v skladu z zelenim svežnjem, ampak pariški sporazum eh, bo ključnega pomena le v prihodnih sporazumih in ne tam bo pravno zavezujoč. Eh, to je za nas prepasno. Ali boste zagotovili tudi pri že potekajočih pogajanjih, kot recimo za Novo Zelandijo, da bo izvedena tudi presoja vplivov na podnebje. Naj vam navedem eh, pr primer eh, sporazuma, ki je v nasprotju z vsemi našimi načeli varstva okolja. Govorim o pogodbi z Merkosurjem, ki bo vodila v dodatno krčenje gozdov in v povečanje izpustov oglikovega dioksida. Ali se strinjate, da sporazuma z Merkosurjem ne moremo ratificirati v trenutni obliki? In ali se strinjate, da z prilogo ali eh, z kakršnokoli dodatno izjavo eh, tega vidika ne moremo zadostno vključiti v eh, pogodbo Merkosur? Hvala lepa. Uh, questions? Ja, najlepša hvala za ta vprašanja. Najprej k pariškemu sporazumu, ki naj bi bil ključen element prostotrgovinskih sporazumov. To moramo zahtevati v okviru pogajalskih direktiv. Pri tem smo seveda usmerjeni v prihodnost. To bomo upoštevali pri pogajanjih z Združenim kraljestvom in tudi pri vseh prihodnih sporazumih. Imamo pa že poglavja na to temo, ki se nanašajo tudi na zaveze iz pariškega sporazuma. To je vključeno tudi v uh, sporazum z Merkosurjem, pa tudi za Novo Zelandijo in Avstralijo. Ali bi eh, lahko storili še več, da bi imeli pravno zavezujoče poglavje, recimo v naših pogajanjih za Novo Zelandijo? Ali lahko uporabimo pregled naših trgovinskih sporazumov za okrepitev eh, pariških zavez? Ja, to lahko storimo. To se je zgodilo oziroma se bo zgodilo eh, pri eh, pregledu, prihodnem pregledu preferenčnih režimov. Sedaj pa k Merkosurju. Mislim, da smo že jasno povedali, da potrebujemo konkretne zaveze, da potrebujemo konkretno izvajanje v trenutni obliki, ne bomo predlagali ratifikacije. In če tudi bi to storili, najbrž ne bi bili uspešni. Eh, prisluhnil sem državam članicam, prisluhnil sem temu, kar ste povedali tukaj in mislim, da je to zelo jasno. Poleg tega pa mora biti zelo jasno tudi, eh, da ta sporazum nikakor ne sme uspodbujati eh, krčanja gozdov. V Evropski uniji že imamo zakonodajo Eh, ki eh, preprečuje eh, nezakonito krčenje gozdov z namenom pridobivanja lesa, ampak Evropska komisija bo podala predlog tudi za druge proizvode, ki nikakor ne smejo biti proizvod krčenja gozdov. Na vsak način se bomo morali pogovarjati z državami Merkosurja, predvsem z Brazilijo. Zatem eh, smo pravzaprav že začeli, zato da bi eh, lahko ugotovili, kako se izogniti tveganju krčenja gozdov. Dopoljeno vprašanje, ja. Hvala lepa. Imam dopoljeno vprašanje, hvala lepa za jasne odgovore. Naj še enkrat poudarim svoje vprašanje, ne boste eh, ponovno odprli pogajen, ali drži? Ali lahko še kaj več poveste o tem, kakšni so vaši načrti glede podnebne pobude v eh, Svetovni trgovinski organizaciji? Tega nisem povsem razumela. Kot najbrž veste, je več, je skoraj da sto eh, poslancev od vas zahtevalo, da iz energetske pogodbe izključite fosilna goriva oziroma zaščito fosilnih goriv? In če ne, kdaj eh, razmišljate o možnosti eh, izstopa iz, eh, oziroma izključitve teh goriv? No, naj, eh, najprej spregovorim o ponovnih pogajanjih z Merkosurjem. 20 let smo se pogajali in zaključili smo s pogajanji eh, in sedaj ne moremo tega zavrniti, kajti na ta način eh, bomo izgubili tudi verodostojnost kot mednarodni partner. Vendar pa bomo zelo jasni glede zavez pred ratifikacijo. In dosegli smo dobre rezultate, recimo v Vietnamu, in to je bilo mogoče tudi z aktivno deležbo parlamenta in pa odbora INTA. Eh, izvedene so bile precejšnje reforme trga delovne sile. To je izvedljivo tudi z eh, predhodno ratifikacijo eh, oziroma z zavezami pred ratifikacijo. Sedaj pa. K razširitvi na storitve, ne zgolj na proizvode. Eh, želimo pripraviti osnutek eh, za prihodni ministerski svet. Sodelovali bomo z državami, eh, za tako imenovano skupino, hitro skupino držav, torej skupino držav, ki hitreje napredujejo. Pripravili bomo torej predlog in ga obravnavali na ministerskem svetu in pa energetska listina. Ta omogoča članicam, da postopno ukinijo zaščito vlagan v eh, fosilna goriva. Naslednji govorec. Najlepša hvala, gospod eh, podpredsednik. Resnično se strinjam z vami glede Merkosurja. Veliko stvari je bilo povedanih. Eh, vse ne drži. Eh, Bolsonaro je večkrat eh, dejal, da bo izstopil iz pariškega sporazuma in rekli ste, da so rezultati stroke zelo jasni, ampak mislim, da gre tukaj za več kot zgolj za eno trgovinsko pogodbo, gre za položaj evropejcev v svetu. Evropejci bomo lahko ali igrali vlogo z trgovinskimi sporazumi ali pa, je, ali pa vloge sploh ne bomo imeli in drugi bodo hitro zapolnili to vrzel. Torej, eh, mislim, da je potrebno bolje razložiti, zakaj potrebujemo te pogodbe. In eh, še k svetovni trgovinski organizaciji, komisar Hogan je ubral nov pristop, k, eh, pragmatičen pristop k svetovni trgovinski organizaciji. Ali se strinjate z njim? Eh, kar zadeva mehanizem za reševanje sporov in eh, kaj boste storili v zvezi s tem? On, uh... Najprej k uh, Merkosurju. O tem smo že veliko razpravljali uh, in res je, da je ta trgovinski sporazum prvi sporazum, ki ga imajo države Merkosurja z. Um, mednarodnim partnerjem. Torej, če bi nam uspelo ratificirati to pogodbo, bi nam bilo to tudi v korist. To bo zagotovo imelo tudi geopolitične posledice. Evropa lahko ima vpliv le, če bo aktivna udeleženka. Če bomo zgolj dvignili roke, potem seveda ne bomo imeli nobene vloge. Povedati pa je potrebno, da obstajajo določeni pomisleki glede uh, krčenja gozdov, glede pariškega sporazuma in tako naprej in s tem se bo potrebno soočiti. Potem pa uh, vprašanje uh, glede uh, mehanizma za reševanje sporov svetovne trgovinske organizacije. Ja, če si ogledamo ameriški pristop, uh, potem. Uh, Je seveda jasno, da ne moremo biti povsem zadovoljni Omenjen je bil že primer Airbus Boeing. Eh, Skoraj da 15 let je trajalo, da je bil dosežen rezultat in ljudje se komaj da še spomnijo, kaj se je zgodilo pred 15 leti. Torej, eh, seveda bi lahko navedli veliko pomislekov v zvezi s tem, ampak potrebujemo mehanizem za reševanje sporov, potrebujemo sistem za reševanje sporov in pripravljeni smo sodelovati z ZDA, zato eh, da določimo natančno, kako naj bi izgledal ta organ in da eh, rešimo tudi probleme, ki so se pojavili pri eh, mehanizmu reševanja sporov v preteklosti in na tem področju smo pripravljeni delati. Ali imate dopolnilno vprašanje? Ne, hvala. Uh, nimam dopolnilnega vprašanja. Zelo prepričljivi ste. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje je Jan Saradin. Kje je z nami nadaljavo? So, thank you very... Najlepša hvala, upam, da me dobro slišite. Hvala lepa, komisar Dombrovskis. Upam, da ste dobro. Rad bi našo pozornost ponovno usmeril na Azijo, kajti po mojem mnenju je Azija ključnega pomena za gospodarsko rast, pa tudi za trgovinsko sodelovanje v prihodnosti. Imam vprašanje v zvezi s Kitajsko, ki je bilo že večkrat uh, omenjeno. Kitajska je težavna partnerica, vendar pa mislim, da si ne moremo privoščiti, da bi izgubili kitajski trg ali pa kitajsko kot trgovinsko partnerico. In Z, in zato mislim, da ne smemo slediti uh, pristopu eh, ZDA. Kako gledate na časovnico zaključitve teh pogajanj in kakšne uh, so vaše pobude za nadaljne sodelovanje z Kitajsko? Eh, potem pa so tukaj tudi druge države, ki so deloma izziv Kitajski. Imamo prostotrgovinski sporazum, sporazum vsaj z eno izmed teh držav, z eh, Vietnamom. Eh, kakšna bo vaša strategija za države ASEAN v prihodnosti? Kako mislite, da bi se morali obnašati do teh zelo pomembnih držav? Samo 30 13 sekund boste imeli za nadaljevanje, Jan. Hvala. Najlepša hvala za ta vprašanje. Najprej k časovnici, eh, glede sporazuma o ulaganjih. Leta 2019 je bila predložena časovnica in sporazum naj bi bil dosežen do konca leta 2020. Kitajska je večkrat poudarila svojo pripravljenost za sklenitev eh, sporazuma do konca leta 2020. Mi smo seveda na to pripravljeni, ampak kar poudarjamo je, da eh, je pomembnejša vsebina. Potrebujemo eh, uravnotežitev naših gospodarskih odnosov. Poleg tega mora Kitajska narediti premik na področju dostopa do trga. Potrebujemo sporazum, eh, ki bo eh, omogočil eh, impuls za ponovn zagon naših gospodarskih dejavnosti. In če nam bo to uspelo še leto, super, ampak najprej si moramo podrobno ogledati vsebino. Države ASEANA. Tukaj imamo zelo konkretno strategijo, Eh, pogajamo se o prostotrgovinskem sporozumu z Indonezijo, ki je največja in najgosteje naseljena država v okviru držav eh, ASEANA. Pogajanja se eh, odvijajo razmeroma počasi. Od indonezijske vlade pričakujemo, da bo ukinila omejitve za uvoz alkoholnih pijač iz Evropske unije, ki jih je uvedla eh, zaradi eh, evropske zakonodaje o biogorivih. Eh, torej, imamo določene težave, ampak sodelujemo z državami ASEAN-a, z Vietnamom, z Singapurjem, pogajamo se z drugimi in obstaja tudi zanimanje za prosto trgovinsko pogodbo med Evropsko unijo in ASEAN-om, ampak do tega trenutka je eh, zelo malo strinjanja glede tega, kakšen naj bi bil obseg eh, te prostotrgovinske pogodbe. Torej, trenutno eh, se vse skupaj odvija na dvostranski ravni. Jan? Ne, dobro je, ne potrebujem več časa. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod Dobrovskis. Najlepša hvala in vse dobro, Jan. Naslednje vprašanje. Bira Rafaela, hvala lepa, komisar Dombrovskis. Eh, zanima me, kako gledate na mednarodno trgovino, eh, na trgovino Evropske unije in trgovinske pogodbe. Te so eh, pod podrobnim pregledom, kot recimo CETA, ampak pomembno je, da trgovina dosega rezultate. To je pomembno za razvoj, za okolje in za človekove pravice. Torej, kaj boste storili? da bi okrepili uh, eh, imič mednarodne trgovine. Kako boste uporabili sredstva, ki so na voljo, zato da bi uh, trgovinska politika, ki jo imamo, obradila konkretne sadove? Uh, in uh, kako boste uporabili vaš pogajalski položaj v obdobju pred ratifikacijo? Najlepša hvala. Ja. Um, um. So, uh, first... Ja, najlepša hvala. Najprej k uh, imidžu mednarodne trgovine. Na tem področju si bomo zagotovo morali prizadevati in to je zagotovo v našem interesu. Kaj ti, uh, tudi če si če eh, na vse skupaj pogledamo zgolj matematično, lahko vidimo, eh, da ima Evropska unija presežek. In to bo zmanjšalo gospodarski razvoj Evropske unije in pa našo eh, blaginjo. To seveda ne smemo dopustiti, torej je potrebno zagotoviti, da bo trgovina dosegala zaželjene sadove. Eh, mislim, eh, da bo zelo pomembno vlogo igral eh, glavni trgovinski pogajalec. Na ta način bomo lažje dosegali izvajanje naših trgovinskih pogodb. Poleg tega se bomo sredotočali na odstranitev ovir za evropska podjetja. To že počnemo, ampak. Eh, tega se želimo lotiti bolj sistematično in to bo pomagalo tudi podjetjem. Poleg tega pa uh, ste zastavili vprašanje v zvezi z večjo vlogo v obdobju pred ratifikacijo. O tem bo potrebno razmisliti. Najprej uh, moramo imeti sporazum, da ga lahko izvajamo, ampak vsekako lahko o tem razmislimo. In potem moramo komunicirati tudi z evropskimi podjetji, še prav posebej z majhnimi in srednje velikimi podjetji, tako da bodo ta vedela, kako imeti prednosti od mednarodne trgovine. Zagotoviti moramo informacije sicer eh, v dostopni obliki v vseh jezikih Evropske unije in z podarkom na eh, MSP-jih. Veliko dela nas še čaka, ampak to delo je zagotavo v eh, našem skupnem interesu. In uh, tukaj gre tako za trgovinske interese, kakor tudi uh, za uh, človekove pravice in standarde Evropske unije. Dopolnilno vprašanje? Da. Showing. Mislim, da je pomembno, da trgovina zagotavlja pravične rezultate za vse. Trenutno ženske niso vključene tako, kot bi morale biti. Ženske Eh, zasedajo manj kot 40 odstotkov delovnih mest, eh, ki eh, so povezana z mednarodno trgovino. Govorite o gospodarstvu v službi državljanov. Ali boste zagotovili, da bo trgovina pravična tudi za ženske? Ali boste vključili ambiciozna poglavja o enakopravnosti spolov in enakih možnostih? Da ali ne? Um, uh... Trgovina in pa enakopravnost spolov. Eh, to je že eh, del eh, obstoječih poglavi o trajnostnem razvoju. Imamo tudi načelo o nediskriminaciji, seveda pa moramo storiti še več na tem področju. Torej, Gedi Trade pripravlja tudi študijo o udeležbi žensk v trgovini. Gre za trgovino z proizvodi z dobrinami, potem pa bomo imeli eh, tudi študijo o udeležbi žensk eh, v trgovino s storitvami. Poleg tega izvajamo eh, presojo vpliva v zvezi oziroma za vidika trajnosti in aktivni smo. tudi pri pripravi eh, deklaracije iz Buenos Airesa eh, v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Eh, potem ste govorili o, o poglavjih, eh, o enakopravnosti eh, žensk, o tem eh, se trenutno pogajamo eh, v pogajanjih z Čilom eh, in. To je zagotavljivo področje, ki ga bomo okrepili. Pripravil bom akcijski načrt za enakopravnost eh, spolov za obdobje 2021-2022 in pri tem bo trgovina tudi pomemben dejavnik. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje je Udo Bulman. Hvala, predsedojoči. Potrebujemo Eh, jasno izjavo, potrebujemo novo poglavje v eh, trgovinski politiki Evropske unije in eh, cilji tisočletja morajo biti v središču. Pri tem pa moramo zagotoviti tudi izvedljivost naših pogodb. Torej, katera urodja menite, da boste imeli kot komisar? Zato, da bi ukrepili izvedljivost recimo, eh, ko gre za splošne preferenčne režime, eh, države ne eh, spoštuje tega, kar so sprejele. Če si ogledamo Afriko, imamo le 5 odstotkov uvoza na naš notranji trg, ampak 50 odstotkov prejemnikov. Kaj lahko storimo, da bi izboljšali uh, zmožnost držav, da izpolnijo svoje zaveze? Thank you. Uh, so... Hvala lepa. Torej, izvršljivost trgovine in trajnostnega razvoja. O tem smo veliko že govorili, kar se tiče trenutnih določb, skušamo zagotoviti bolj sistemski pristop, da bo glavni izvršitveni uradnik bolj sistematično lahko deloval in da bo vse skupaj tudi bolj centralizirano, kar se tiče pritožb, tudi za civilno družbo. Tako da bi imeli jasno pot, kako govoriti o teh zadevah z državami. Torej, bolj sistemsko izvrševanje s pomočjo glavnega radnika za izvrševanje. tukaj bi potem iskali pot naprej in spet naj navedem francosko-nizozemski dokument, ki se zdi nudi nekaj koristnih poti naprej, ki jih moramo raziskati. Bomo pa naredili tudi pregled našega akcijskega načrta. Prav tako bomo pripravili ustrezno študijo za to, da bi morda to povezali tudi z niževanjem carin, naprimer. GSP, splošni sistem preferencialov. Gotovo bomo to povezali s trajnostjo, tudi s pariškim sporozumom, to pomeni, da moramo revidirati torej tudi GSP naslednje leto. Ali bomo pripravljeni umakniti preferencijale? Tukaj imamo že nekaj presedanov, Kambodža, naprimer, ampak to se mi zdi v skrajni sili če ne bomo zmogli dobiti smiselnih rezultatov. Kaj ti, ko govorimo o GSP, govorimo o državah v razvoju, govorimo o najmanj razvitih državah in gotovo. Tukaj moramo biti previdni, kar se tiče našega pristopa in moramo paziti tudi na družbeno-ekonomske posledice. Prosim, nadaljne vprašanje. Hvala, komisar. Poglejmo si cilj 15. Vemo, da bo komisija pripravila cilj za gozdarstvo. Pomembno korak naprej. Kako boste pa to vključili v Merko, Merko, Merkosur, naprimer, kjer imamo velike težave, še prav posebno tu pri sečni. Strani kolego ELS slišimo, pazimo, ne moramo vse breme naprtiti zasebnim podjetjem, ampak to pomeni, da moramo potem imeti više standarde v sporozumu. Naj se vrnem torej na izvršljivost. To je nekaj drugega kot samo govorjenje. In opazovanje in medijacija, tu so tudi razlike, kako bi torej izboljšali to tukaj pri Merkosurju, kako bi zagotovili tudi skrben nadzor in seveda tudi nadzor nad gozdovi, kar se tiče Merkosurja. Sur, uh... Eh. Kar se tiče Merkosurja, o tem smo se že pogovarjali. Tukaj se je potrebno osredotočiti na zaveze iz postopka pred ratifikacijo. To je najbolj realističen postopek in bomo videli, ali bodo države Merkosurja, še prav posebno Brazilija, pripravljene podati jasne zaveze na tem področju. Da bomo videli otipljiv napredek na terenu, kar se tiče sečnje. Potem skrbni pregled. Tukaj sem že dejal, da bomo imeli predlog o obvezujočem skrbnem pregledu pri policiji naslednjega leta. To bo horizontalen predlog v kontekstu sečnje, pa bomo podali tudi zakonodajni predlog, kot sem dejal, tako da bi zagotovili, da bi bo EU pazila, da ne bo uvažala naprimer lesa iz področji, ker poteka ta sečnja, nezakonita sečnja. Seveda pa bomo skušali preprečiti vstop v EU na splošno nezakonito pridobljenega lesa. To bo seveda pomenilo tudi v kontekstu Merkosurja, bomo pa morali torej te obveze iz procesa pred pristopom upoštevati še naprej. Hvala lepa. Naslednja je Angelika Vincih na daljavo, prosim. Uh, Hvala lepa. Gospod podpredsednik komisije, ali menite, da obstajaš kakšna tvegena glede strateške avtonomije? zaradi omešavanja mednarodnih akterjev in ali lahko najdete povezavo med ekonomsko odvisnostjo v politične namene, ki spodkopavajo kohezijo EU in enotnost, kar se tiče pomembnih političnih odločitev. Uh, ja, so, uh... Hvala lepa. Vprašanje o pritisku tretjih držav. Še enkrat se vračamo na orodje trgovinskih zaščitnih mehanizmov, kar precej tega že imamo, potrebno pa je ta orodje še razviti. Kar se tiče pritisko tretjih držav, pri katerih gre za okvir izven STO, ko v bistvu kršijo njihova pravila, pri tem bo komisija predlagala orodje proti pritiskom naslednje leto. To bo omogočilo, da bo se EU sposobna odzvati in to na učinkovit način. Morda je to protekcionistično v nekaterih primerih, drugih primerih pa je morda to tudi sledenje določenim političnim ciljem, ko potem spodkopavajo enotnost EU. Zato moramo biti sposobni se odvati na take, taka dejanja in moramo zaščititi sektorje, na katere se cilja. Prav tako moramo učinkovito uporabiti urode za zaščito na področju trgovinske politike. Tu imamo tudi kar precej instrumentov na voljo. Dodatno vprašanje? Yes, da, hvala. V kontekstu mednarodne trgovine, pri okrevanju po pandemiji, je potrebno razviti kar nekaj konceptov. Pri naši odprti strateški avtonomiji mislite, da bomo lahko razvili še kar nekaj novih pristopov. Se to vključuje v to novo politiko? Uh, well, uh, yes, uh, uh. Hvala lepa. Ko govorimo o odprti strateški avtonomiji, ko govorimo o odpornosti gospodarstva EU, je to, kar smo se naučili iz te krize, odpornost dobavnih verik. In to, kar moramo storiti, da ne bomo torej, odvisni samo od enega dobavitelja, od ene države, dobaviteljice kritičnega blaga, kot je bila zdravstvena oprema med pandemijo COVID-a. Trenutno torej pripravljamo krepitev te ekonomske odpornosti in ogledali si bomo kar nekaj opcij. Skladiščenje, diverzifikacija, skrajševanje bavnih verig. To so ta orodja, ki jih lahko uporabimo in raziščemo. Morda imamo potem tukaj tu primerjalne prednosti za krajše dobavne verige. Tukaj bi lahko bilo to dobro za sosednje države. To je potrebno si ogledati, potrebno pa je povedati, da konec koncev so to odločitve konkretnih ekonomskih operaterjev. Mo videli, kako bi ta interakcija med javnim in zasebnim sektorjem lahko delovala. Hvala. Tako, sedaj pa Emanuel Morel, prosim. Prezident. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Mislim, da smo tukaj vsi prepričani, da se mora Evropa spoštovati, kar se tiče trgovinskih zadev. To ni vedno tako. Ekstrateritorijalnost ameriškega prava, naprimer, pred dvema letoma ste bili v Evropskem parlamentu skeptični, kar se tiče dolo, določb glede Irana in sankcij. ZDA in sedaj lahko vidimo, da ste imeli prav. Ni rezultata. Torej, kaj bomo storili, da se nas bo spoštovalo? Gre za vprašanje soverenosti in tudi verodostojnosti. Drugič, skoraj nikoli ne govorimo o tem, pa je to nezakonita praksa, lažna praksa, to je potvarjanje, ponarejanje. Zelo veliko sredstev se izgublja vsako leto delovna mesta se izgubljajo in podjetja propadajo. Konkretno, kaj bomo storili glede preventive odkrivanja in represije, kajti v tem trenutku se tukaj ne dogaja nič na evropski ravni. In zadnje vprašanje. Pred nekaj tedni je Evropski parlament skoraj da soglasno sprejel odločno resolucijo o Filipini glede GSP, pa nimamo odgovora komisiji. Tukaj ste. Zdaj bi želeli odgovor. Ja, eh, Hvala lepa za ta vprašanja. Najprej, kar se tiče ekstrateritorijalnih učinkov sankcij tretjih držav. Torej, to je gotovo znak za zaskrbljenost, kot veste, ne priznavamo ekstrateritorijalnih sankcij tretjih držav. Menimo, da je to proti mednarodnemu pravu, in skušamo zaščititi naše ekonomske akterje. In preprečujemo izvrševanje sodb ZDA, naprimer v EU. Prav tako uporabljamo nekatere klauzule in uveljavljamo nasprotne učinke na ameriške operaterje. Nameravamo torej okrepiti držo EU, kar se tiče ekstrateritorijalnih sankcij. To bo del našega sporočila ki ga bomo po trenutnem načrtu objavili decembra. To zadeva krepitev ekonomske soverenosti avtonomije EU. Razprava o terminologiji še teče. Gotovo pa bo, to, bo, bo, pa bo ta element pomemben element. Potem pa po naredki, to je tudi pomembna tema, zato vsi naši trgovinski sporozumi imajo določbe za učinkovito izvrševanje in zaščito intelektualne lastnine. Zato imamo dogovore o zaščiti geografskih indikatorjev, naprimer, in zato imamo potem tudi spremljevalne postopke, ko nadziramo pod ponaredko in se jim skušamo seveda izogniti. Prav tako imamo potem dialoge na področju intelektualne lastnine z najpomembnejšimi državami, tudi Kitajsko, kajti večina ponaredkov prihaja iz Kitajske. Prav tako imamo programe tehničnega sodelovanja z veliko državami na tem področju. In potem končno vaše vprašanje o GSP Plus za Filipine. To si bom pa ogledal bolj podrobno in vam odgovoril. Bom videli, kaj lahko predlaga komisija na tem področju. Dodatno vprašanje? Da, dodatno vprašanje. Dejali ste, da nismo prav učinkoviti pri boju proti ponaredkom. kajti to se je povišalo na več kot 7 odstotkov v zadnjih desetih letih, 4 odstotkov pred 15 leti. Torej, vemo, Kitajska je pomembna, ampak vemo, da obstaja tudi tisoče tovarn, ki samo ponarejajo, samo zato so. Kako bi torej lahko sistemsko se tega lotili v pogovorih s Kitajsko? Tudi gospod Glucksmann je govoril o prisilnem delu. Ali ne bi mogli imeti torej jasnega poglavja o ponaredkih? po narejanju. Kajti to vidimo tudi pri Alibabi in tukaj nas skrbi. Kaj se tiče ekstrateritorijalnosti, ali ni težava bolj to, da EU plačuje več kot 80 odstotkov energetskih stroškov v ameriških dolarjih? Kako bi torej lahko izboljšali mednarodno vlogo evra na področju trgovine? To se mi zdi ključnega pomena za naslednje leta. Okay, uh, very... Hvala lepa, čisto na kratko. Kar se tiče ponarejanja, da, seveda, to je velika težava. Res je tudi, da je težava pri izvrševanju nadzora na naših mejah in dela carine, jasno. Kar se tiče intelektualne lastnine, kot sem dejal, imamo posebne dialoge s prednostnimi državami, tako jih mi imenujemo, in Kitajska je definitivno med njimi kajti 80 odstotkov zaplembe ponarejenih izdelkov prihaja iz Kitajske in iz Hongkonga. To je torej velika težava in še naprej bomo pritiskali v tej smeri. Kar se tiče ameriškega dolarja in mednarodne vloge evra, kar se tiče krepitve mednarodne vloge evra, na tem delam že kar nekaj let, kot sem dejal, bomo to podali sporočilo o ekonomske soverenosti EU. Tukaj bo tudi govora o tem, o vlogi evra in tudi to sledi sporočilo že prejšnje komisije. Torej, gledali si bomo različna področja, kako lahko olajšamo vstop evra v mednarodno trgovino in kako lahko to olajšamo in pospešimo tudi pri. nekaterih, na nekaterih drugih področjih, tudi mednarodnih plačil in tako dalje. Torej, skušamo pregledati različne poti, kaj ti močan evro je uprit EU, prav tako pa tudi mednarodno, da bi imeli bolj diverzificiran sistem valut. Hvala lepa. Naslednji je Charles Puigdemont, prosim, beseda vaša. Hvala lepa. Dobar dan, gospod Dobrovskis. Evropska trgovinska politika je zelo pomemben instrument, moramo izvažati demokracijo po svetu in zato je zelo pomembno, da smo dosledni in da branimo demokracijo, pravno državo, človekove pravice tudi v EU. Tega ne počnemo dovolj, po mojem mnenju, ampak tukaj smo zato, da slišimo vaše mnenje in vaše zaveze. Omenili ste človekove pravice, morda bi si že nekaj več pri tem, ampak naj ustrajam. Katere konkretne ukrepe bo komisija sprejela, zato da bi zagotovili, da bodo dobrine proizvedene ali ki imajo izvor v državah, kjer se kiši človekove pravice, da ne bodo prišle na trg EU in da jih evropska podjetja ne bodo prodajala? Uh, okay, uh, thank you. Hvala lepa za to vprašanje. Kar se tiče kršitev človekovih pravic, mislim, da je stališče EU in Evropske komisije popolnoma jasno. Smo proti kršitvam človekovih pravic. Omenjal sem že mehanizem sankcij za kršitev človekovih pravic, to je komisija pripravila. To sem počel tudi sam v moji trenutni kapaciteti. Torej upamo, da bo komisija hitro dosega napredek na področju tega mehanizma. Trgovinska politika je seveda zelo pomembna pri tem. Zato ustrajamo pri tem, da se moramo pogajati z našimi mednarodnimi partnerji, da se spoštujejo človekove pravice, da se ključne konvencije mednarodne organizacije za delo, kar se tiče pravic delavcev, spoštujejo, pa tudi, da se izkorenini prisilno in delo otrok, seveda. Kot sem že dejal, komisija pripravlja tudi obvezujoč predlog o skrbnem pregledu. To bo zavezujoče in evropska podjetja, podjetja v EU, bodo morala poznati svojo vrednostno verigo in bodo morala zagotoviti, da dobrin ali surovine pridobivajo iz držav, kjer se kršijo človekove pravice. To bo torej še en konkretni instrument, kako povečati izvršljivost na tem področju. Yes, uh, thank you very... Dodatno vprašanje. Hvala lepa za vaše besede, za vaš odgovor. Konkretno bi rad vedel, katere ukrepe bo komisija sprejela glede držav ali podjetij, s katerimi se trguje, pa imajo politične zapornike ali preganjajo disidente na svojem ozemlju. Hvala lepa. Uh, well, uh... Hvala lepa. To nas potem pripelje nazaj k trgovini in vprašanjem kršite človekovih pravic. Imamo konkretne primere, ko vidimo, da se krši človekove pravice v različnih forumih, imamo možnost se odzvati. Kot sem dejal, tako da pač ne uvažamo dobrin ali surovin iz držav, kjer se kršijo človekove pravice, tam, kjer imamo tudi GSP, lahko suspendiramo enostransko te preferencijale. Ravno kar smo se pogovarjali o tem, o splošnem sistemu preferencijalov in razmerah v Kambodži, naprimer. Seveda kot zadnji izhod pa imamo tudi eh, možnost, da suspendiramo trgovinske sporozume s tistimi državami, ki kršijo človekove pravice. Seveda je potrebno pritisniti na naše partnerje, potrebno je v skrajni sili potem uporabiti tudi ta ukrep, ampak res v skrajni sili. Thanks. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Sean Kelly, ki se oglaša nadaljavo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost za zastavljanje vprašanj. Vemo, da imate veliko izkušen, gospod Dombrovskis. In v vašem delu je postalo jasno, da ste delo opravljali dobro in dosegli ste veliko rezultatov. Omenili ste, da želite doseči boljše izvrševanje trgovinskih pravil in da boste okrepili vlogo MSP-jev. Rad bi vam zastavil vprašanje v zvezi s Kitajsko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 Ja, eh, eh, Najlepša hvala. Zastavili ste veliko zanimivih in pomembnih vprašanj v zvezi z uveljavljanjem pravil, kako bi lahko izboljšali položaj MSP-jev za to, da bi sodelovali v teh trgovinskih sporazumih. Omenili ste tudi pogajanja z državami ASEAN. Pogajanja z Indonezijo potekajo, kot sem že omenil, obstajajo določene ovire, obstajajo tudi vprašanja, zaradi katerih so zastala pogajanja z, z drugimi državami, Malezijo naprimer. Videti moramo, kako lahko odpravimo te ovire in nadaljujemo s prostotrgovinskimi pogajanji. Omenil sem tudi prosto trgovinske sporazume med regijami, o tem potekajo pogovori, nismo pa dosegli še dovolj skupnega terena glede določenih vprašanj z državami. ASEANA, kot so naložbe, storitve in tako dalje. Vse to so pomembna vprašanja za sodobna trgovinske sporazume. Strinjam pa se z vami, da gre za zelo pomembno regijo in z njo bomo še naprej sodelovali. Šon, še dodatno vprašanje? Yes, sorry, Čisto na kratko, najlepša hvala za jasno vprašanje, gospod Dombrovskis. In še težko vprašanje v povezavi s Kitajsko, to je Tajvan. Nažalost, govornika prekinja, zato ne moremo tolmačiti. Tajvan Investment Agreement. Thank you very much. Uh, thank you for this. Najlepša hvala za to vprašanje. Na kratko smo že omenili Tajvan. Tesni, tesno sodelovanje v okviru pogovorov že poteka o naložbah s Tajvanom. Organizirali smo prvi forum o naložbah Evropske unije na Tajvanu. To smo organizirali v uradu za trgovino in gospodarske zadeve. Udeležba je bila zelo velika, kar pomeni, da se tudi Evropska unija zanima za to vprašanje. In še pogajanja. Tukaj je zelo pomembno, da naložbene sporazumi potekajo postopoma. Sedaj potekajo takšna pogajanja s Kitajsko. Ko bomo dobili več jasnosti glede naložbenega sporazuma s Kitajsko v zvezi vsebino, bomo razmislili o naboru pravil glede evropskih naložb v tej regiji. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Marek Belka. Najlepša hvala. Imam dve vprašanji. Prvo vprašanje je povezano z brexitom. Smo strateško pripravljeni za izstop brez dogovora? Kakšni so možni scenariji, ki bi jih želelo doseči zruno kraljestvo? Kakšne bodo morebitne posledice za notranji trg? Kako se lahko na to pripravimo? To je eno vprašanje. In še drugo vprašanje, ki je bolj filozofske narave. Gre za vaš portfelj. Oziroma, gre za vprašanje v zvezi z eh, delovno obremenitvijo. Vi ste komisar, ki je pristojen tudi za evroskupino, zato se boste ukvarjali tudi z monetarnimi zadevami. Še posebej pa s trgovinskimi vprašanji. Kar pomeni, da boste morali še veliko sodelovati pri finančnih vprašanjih, tako kot sedaj, kar pomeni, da boste prevzeli zelo obsežen resor, istočasno pa boste ohranili tudi prejšnji resor, prejšnje področje, ki si ga boste delili z komisarko Ginisovo. Je mogoče, da upravljate dobro tri zadožitve hkrati. Uh, uh, Najlepša hvala za vprašanja. Prvo vprašanje v zvezi s Brexitom. Prvič, obe strani si želita dogovora in tesnih trgovinskih sporazumov. Zato si prizadevamo v projektni skupini za Združeno kraljestvo, trade, tesno sodelujejo. Ta mesec je kritičnega pomena, dogovor je treba doseči še ta mesec, zato si vsi močno prizadevamo. Veste, da obstajajo odprta vprašanja, kot so neka konkurenčna pogo konkurenčni pogoji za vse, imamo vprašanje v zvezi z ribištvom. Napredek je treba doseči na teh področjih, imamo pa še vprašanje glede zakonodaje o notranjem trgu. Evropski parlament in komisija se strinjata, da je nujno zagotoviti spoštovanje dogovora za podlago za naše nadaljne odnose. Pripravljamo tudi sporočilo o pripravljenosti, ki vsebuje posodobljene informacije, oziroma sporočila za različne sektorje, za različne deležnike o različnih možnih izidih pogajanj. Imamo tudi sporočilo o pripravljenosti za primer izstopa brez dogovora. Ne moramo se ničesar izključiti, vendar pa se moramo pripraviti na pozitiven rezultat. In sedaj še vprašanje v zvezi z mojimi zadožitvami. Moja vloga podpredsednika je, da zagotovim eh, usklajevanje in strateško vodenje na gospodarskem področju. Trgovinski vidik je še dodaten vidik, kar bo pozitivno vplivalo na moje delo. Veliko smo razpravljali o tem, kako umestiti trgovinsko vprašanje v širški gospodarski okvir Evropske unije in vloga koordinatorja je lahko nekaj, kar pozitivno vpliva na to vprašanje. Imamo tri izvršne podpredsednike, struktura v komisiji ostaja enaka, imam vlogo koordinatorja in pa tudi Eh, vloga sodelovanja z generalnim eh, direktorjem, eh, direktoratom. Prej je bila to FISMA, sedaj pa bo to trgovina. Komisarka za finančne storitve bo tesno sodelovala z generalnim direktoratom za finančne storitve. Trgovina je že del mojega področja, torej nadaljeval bom na tem področju. FISMA pa bo še vedno del mojih zadožitev kot koordinatorja v vlogi podpredsednika. Tako pač deluje, jo, deluje vloga podpredsednikov in takšne bodo moje zadožitve. Prepričan sem, da bom zmogel opraviti svoje delo in eh, lahko vam zagotovim, da si bom za to močno prizadeval. In še dodatno vprašanje. Mogoče je vaš namen vključiti trgovino v širšo gospodarsko politiko, potem morate v vaš resor vključiti tudi industrijsko politiko, tako boste imeli kar štiri vloge. Uh, ja, more, uh, remark... To je bolj opomba kot vprašanje. Glede industrijske politike lahko rečem, hm, da verjetno veste, da je za to zadolžen komisar Breton. In res, industrijska politika je dejansko del gospodarske politike, če si pogledate usklajevanje različnih političnih področji. Imamo torej um, podpredsednico Vestager, ki je zadolžena za. Um, konkurenco, industrijsko politiko, ki, za katero to, za, sem zadužen sam v okviru gospodarske, politi, uh, gospodarske politike, še opomba. To ni kritika. Želel sem samo izraziti svoje občudovanje. Uh, uh, Odlično, sedaj pa ima besedo gospa Saskia Brikmo. Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. Veliko krat ste ponovili, da mora trgovinska politika služiti interesom Evropske unije in pa tudi širiti njene vrednote in standarde. V trgovinskih sporazumih ste zagotovili, da boste spoštovali socialne in okoljske vidike in vrednote. Zato potrebujemo konkretne odgovore na določena vprašanja. Kako boste zagotovili, da bo trgovinski sporozum omogočil pozitivno dinamiko v odnosih eh, z Vietnamom? V tej državi je namreč eh, še vedno smrtna kazen. Kako boste sprožili klauzulo spoštovanja človekovih pravic, ki obstaja v okviru teh sporazumov? vi boste lahko sprejeli enostranske ukrepe in lahko boste prepovedali vstop na notranji trg izdelke izdelane s, prisilnom, s prisilnim delom na kitajskem. Je jasno, da obstajajo takšne delovne razmere. Ko ste govorili o investicijskih sporazumih, lahko tudi spremete enostranske odločitve in ukrepe kot so ukrepi, na primer, prepovedi vstopa določenih izdelkov. Uh, okay, uh... Eh. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Omenili ste prostotrgovinski sporazum z Vietnamom. Seveda smo zaskrbljeni zaradi razmer spoštovanja človekov pravic v Vietnamu, tudi v povezavi s svobodo medijev. Res pa je, da je v zadnjem desetletju prišlo do napredka, še posebej na družbeno-gospodarskem področju. Deloma smo za to zaslužni tudi mi in naša prizadevanja. Naš eh, vpliv lahko izvajamo in dosežemo samo, če s to državo sodelujemo. Drugače to ni mogoče. pritisk lahko izvajamo tudi s tem, da ustrajamo pri ratifikaciji, naprimer, konvencije ILA pred podpisom sporazuma, odprava naprimer otroškega dela, prisilnega dela. Vietnam je pokazal, da napreduje na področju sprejemanja kodeksa o prepovedi otroškega dela. In to smo dosegli tudi s sodelovanjem Evropskega parlamenta in Bora Inta. To vam lahko pokaže, kako lahko s sodelovanjem dosežemo pozitivne rezultate. Glede odnosov s Kitajsko, o tem smo že govorili. Sedaj se pogajamo o investicijskem sporazumu. Imeli bomo poglavje o eh, trgovini in trajnostnem razvoju znotraj tega sporazuma. Pomembna bo naša zakonodaja o obveznem skrbnem pregledu. S tem bomo dosegli, da bomo jasno vedeli, od kod nabavljajo družbe svoje blago svojo surovino in tako lahko res učinkovito preprečimo, da bi izdelki izdelani s prisilnim delom prišli na naš trg. Dodatno vprašanje, torej pričakujemo zakonodajo o družbeni odgovornosti družb na tem področju mora ukrepati komisija. Da se vrnemo na Vietnam, res je, sodelujemo z Vietnamom, samo tako lahko dosežemo učinek, vendar pa se tam še vedno eh, dogajajo primeri kršenja človekovih pravic. Tako kot na kitajskem in še vedno gospodarsko in trgovinsko sodelujemo eh, te, s temi državami in tudi vlagamo. Res je lepo, da je bila sprejeta konvencija odpravi otroškega dela. Seveda moramo doseči ničelno toleranco glede otroškega dela, vendar pa je sprejetje in izvajanje zakonodaje nekaj, kar ne more preprečiti vstopa izdelkov, izdelanih z otroškim delom. Uh, well, uh, I agree. Res je, strinjam se z vami, da gre za področja, ki zahtevajo dodatno delo in kjer lahko zadeve izboljšamo. Vendar pa ponavljam, na tem področju lahko dosežemo napredek, če sodelujemo s temi državami. Napredka ne bomo dosegli, če s temi državami ne sodelujemo. Trgovinska politika je pomemben element prizadeval si bom, da bo trgovinska politika igrala večjo vlogo, kot je prepoved izdelkov, eh, ki izhajajo iz otroškega dela, prisilnega dela in tako dalje. Vendar pa trgovinski sporazumi niso edini inštrument. Potrebujemo širši, širše politično-gospodarsko sodelovanje s temi državami. Trgovina pa mora tukaj imeti svojo vlogo in zagotovim lahko, da bom trgovino močneje povezal s temi vprašanji človekovih pravic. In sedaj še Lisje Schreinmacher. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Dombrovski, da ste prišli k nam. Rada bi vam zastavila vprašanje v zvezi z digitalno trgovino. Smo skupnost vrednot in izvajamo tudi, izvažamo tudi digitalne storitve. Moramo zagotoviti, da Evropska unija ne bo zaostala, ko gre za nove tehnologije in da nam ne bo treba slediti pravilom, ki jih bodo um, postavljali drugi. Kaj boste storili na tem področju? Kako boste dosegli, da bo Evropska unija postala vodilna pri postavljanju standardov na področju digitalnih storitev? Bode, boste to storili v večstranskem okviru ali pa to znotraj prostotrgovinskih sporozumov, kot je bilo storjeno v primeru Japonske? Najlepša hvala za to vprašanje. Naj ponovim. Moramo se držati naše splošne uredbe o varstvu podatkov. O tem se ne bomo pogali znotraj prostotrgovinskih sporazumov. To je treba podariti. Vendar pa drži, res je, moramo se vključiti v digitalno trgovino in to moramo storiti znotraj okvira e-trgovine STO-ja. Potrebujemo digitalno trgovino, potrebujemo čezmejni pretok podatkov, to je nujno potrebno za evropska podjetja, še posebej v kontekstu digitalne agende Evropske unije, ki jo sedaj načrtujemo. In nekaj ključnih vprašanj. Ko o tem razpravljamo znotraj STO-ja, govorimo o tem, da je treba zagotoviti prosti pretok podatkov, vendar je treba tukaj upoštevati javno varnost, javni red, eh, druge omejitve. Eh, treba je spoštovati mednarodne obveze in Evropska komisija bo nadzorovala takšne omejitve. In ti pogovori morajo potekati znotraj vseh pravil uredbe GDPR. Takšen je naš pristop na ravni STO. Kaj pa dvostranski pogovori? Res je, imamo dvostranska poglavja v sporazumih o digitalni trgovini v prostotrgenskem sporozumu. Takšne sporozume imamo z Avstralijo in Novo Zelandijo. Tukaj se osredotočamo bolj na trgovino na področju storitev in tudi digitalne storitve. Takšen je naš dvostranski pristop. Še dodatno vprašanje. Najlepša hvala. Poleg osebnih podatkov. imamo državo, s katero je treba sodelovati na področju digitalne trgovine in to so ZDA. Potrebujemo nov začetek s starimi prijatelji na obeh straneh Atlantika, kot tudi na drugi strani Rokavskega preliva. Res je, potrebujemo bolj pozitivno trgovinsko agendo z našimi ameriškimi partnerji. Veliko potencijala je namreč neizkoriščenega ko govorimo o digitalni trgovini, boste poskrbeli za poglobljeno sodelovanje ZDA znotraj digitalne trgovine na področjih, kot je umetna inteligenca. Torej, poleg vseh sporov, ki obstajajo. Uh, ja, to je eno izmed področji, kjer nameravamo sodelovati z ZDA, nove tehnologije, eh, digitalne storitve, umetna inteligenca. Vse to so področje, ki ste jih omenili in Evropska komisija je v stiku z ameriško vlado. Pogovarjamo se o eh, prihodnem svetu med Evropsko unijo in ZDA. Eh, gre za tehnološki svet, ki se bo ukvarjal z napredno tehnologijo. Kot veste, obstajajo tudi problematična področja, eh, recimo obdočevanje digitalnih storitev. Eh, in eh, ukvarjamo se z digitalnim obdavčevanjem tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Gospodarstva postajajo vedno bolj digitalna. Eh, in eh, ta digitalna podjetja plačujejo le delež davka, ki ga plačujejo tradicionalna podjetja, torej eh, to postaja vedno bolj problematično. In zelo zaskrbljeni smo tudi glede odločitve ZDA, da sproži preiskavo številnih evropskih držav. Eh, in sicer v zvezi z obdavčevanjem eh, digitalnih storitev. Torej, potrebujemo mednarodni sporazum na tem področju, pripravljeni pa smo seveda sodelovati z ZDA. Upam, eh, da bomo lahko ukrepili naše sodelovanje, vendar pa je potrebno določene težave tudi rešiti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj se približujemo k koncu tega zaslišanja, podpredsednik Dombrovski, zdaj vam besedo za zaključek. Največ pet minut imate na voljo. Spoštovani predsedojoči, spoštovani poslanci, najprej najlepša hvala za vaša vprašanja in pripombe. Hvala lepa tudi za priložnost, da predstavim svojo vizijo eh, Evropske trgovinske agende. Upam, da sem predstavil načrt, ki bo uh, užival ne le vašo podporo, ampak načrt, pri katerem boste tudi sodelovali in v tem sodelovanju bom zagotovo užival, če se zanj, eh, če se, uh, zanj odločite. 15. novembra bo potekal pregled trgovinske politike, ko bomo imeli eh, zaključke tega pregleda, se bom vrnil v ta odbor in bomo o tem eh, razpravljali, potem pa bodo vaša stališča vključena v. Eh, sporočilo komisije, eh, ki, bomo, ki ga bomo predstavili leta 2021. Odgovoriti je potrebno na izzive eh, prihodnega stoletja. Evropska unija mora biti zelena in digitalna. To zagotovo ne bo lahka naloga lahko pa eh, se opremo na naše prednosti. Evropska unija ima vodilno vlogo na področju pravične trgovine. Eh, številne države po svetu gledajo na Evropsko unijo kot na zanesljivega partnerja in zaradi tega imamo največjo mrežo trgovinskih eh, pogodb po svetu, kar bo zagotovilo nove priložnosti za evropska podjetja v prihodnih letih, še prav posebej za majhna in srednje velika podjetja to so trdni temelji tudi za uh, naše digitalne in pa geopolitične eh, prednostne naloge. Vodilno vlogo nismo prevzeli eh, z usiljevanjem svojih stališč. Pripravljeni smo se bili usesti za pogajalsko mizo, pogovarjali smo se z našimi partnericami in našli področja, ki so v našem skupnem interesu. Na ta način uh, gradimo tudi koalicijo za um, posodobitev Svetovne trgovinske organizacije. Globalni izzivi zahtevajo globalne odgovore. Vključiti je potrebno seveda uh, tudi uh, pariški sporozum uh, in poskrbeti za trajnostno uživitev po pandemiji COVID-19. Spoštovani plesovanci, pripravljen sem sodelovati z vami pri vzpostavitvi oziroma oživitvi naših globalnih stikov. Ukrepiti moramo čezatlantsko eh, sodelovanje Evropska unija in ZDA, morata najti eh, skupen namen. Eh, sodelovati moramo z Kitajsko, še prav posebej na področjih, ki so ključnega pomena na globalni ravni. Hkrati moramo uravnotežiti naš odnos. Poleg tega moramo okrepiti naše odnose z sosedami na vzhodu in na jugu in se v večji meri osredotočiti na uh, naš sosednji kontinent, Afriko. Okrepiti moramo trgovinsko politiko, le na ta način bomo vzpostavili Evropo, ki ščiti uh, ostati, moramo žarek uh, odprtosti, žarek uh, upanja, uh, ampak to zahteva tudi pravičnost. Potrebujemo strateško neodvisnost, ki jo lahko dosežemo le skupaj. V zaključek, spoštovani poslanci, uh, naj povem, da uh, je to zelo težavno obdobje, ki ponuje številne izzive. Predsednik vlade Latvije sem postavko je eh, naša država potrebovala načrt, da se izkoplje iz eh, finančne krize. Eh, in v Evropski komisiji sem pričel delati, ko je bilo potrebno posodobiti notrni trg za to, da bi bolje služil državljanom. Sedaj bi naj prevzel trgovinsko politiko, da se izkopljemo iz obdobja negotovosti. Pripravljen sem sodelovati z vami da dosežemo konkretne rezultate, kajti to je tisto, kar Evropa potrebuje in to je tisto, kar lahko dosežemo le skupaj. Hvala lepa. Najlepša hvala, podpredsednik Dombrovskis. In ne želim napovedovati eh, rezultatov vseh koordinatorjev, ampak osebno se eh, vam zahvaljujem za odgovore na vprašanja, eh, za konkretne odgovore, kajti ne dobimo jih vedno. Najlepša hvala. in koordinatori se bodo sestali ob 17. uri in bodo razpravljali o stališču našega odbora. S tem je zaslišanje zaključeno. Hvala lepa.